Podpredsednica eh, Mogherinjeva, predstavnica za človekove pravice, eh, gospa Bašelego, spoštovani gostje, veseli me, da vas lahko spremem v tako velikem številu tu, da lahko obeležimo 700. obletnico splošne deklaracije človekovih pravic v Parizu 10. decembra 1948 je nova eh, splošna zbornica eh, Skupščina Združenih narodov sprejela to deklaracijo. To besedilo eh, pač vsebuje to, to, da človek ima pravice za tega, ker je človek. Ta, to besedilo ima izjemen zgodovinski in politični pomen. Več kot 90 držav ga omenja v svojih ustavah spodbujanje in varovanje človekovih pravic se danes sooča z grožnjami. Internet je odlično orodje za eh, svobodo izražanja, vendar zloraba lahko tudi iz tega naredi orodje za cenzuro, za zlorabe. Enako velja tudi za lažne novice in to je lahko napad na naše demokracije poleg tega humanitarne krize, okoljske katastrofe in konflikti, ki smo jim priča, so spro, spro, sprožili uh, gibanje ljudi in to je uh, in, in priča smo izkoriščanju ljudi, uh, represiji manjšin in trgovini z ljudmi. Bolj kot dajkoli Prej se moramo držati splošne deklaracije človekovih pravic. Moramo se držati vrednot, ki jih vsebuje. Načela te deklaracije so v osnovi evropske konstrukcije. Naši ustanoviteli so se še živo spomnili grozljivih posledic eh, svetovnih vojn. In takrat se ni prav nič upoštevalo dostojanstva ljudi in da bi vzpostavili pravo skupnost evropskih narodov, so si želeli preprečiti, da bi se karkoli takega lahko kdaj uh, ponovilo. Spoštovanje človekovih pravic pravne države so omogočili Evropski uniji, da lahko zagotovi 70 let miru. Te vrednote, te pravice so vsebovane v pogodbah in so tudi izrecno navedene v temeljni listini eh, oziroma v listini temeljnih pravic Evropske unije. Evropski parlament je edini, edina institucija, ki jo, katere člani so neposredno izvoljeni. Eh, z nagrado Saharova eh, želimo izpostaviti tiste, ki so veliki zagovorniki človekovih pravic pet prejemnikov nagrade Saharova so uh, dobili tudi Nobelovo nagrado za mir, uh, na zadnje Denis Mukwege in Nadja Murat. Teden človekih pravic je tudi primer naših prizadevanj. Hvala vsem organizacijam, ki se vsak dan borijo za eh, uveljavljanje pravic iz splošne deklaracije. Številne organizacije so danes tu z nami, uh, v naši dvorani. Hvala, da ste prišli, hvala za to, kar počnete. Vi ste varuhi naših pravic. Danes je svetovni dan otrokovih pravic. Danes so z nami tudi otroci, ki jih prisrčno pozdravljam. Predstavljajo našo prihodnost in želimo si, da bo ta prihodnost boljša, boljša od sedanjosti. Kajti sedaj smo še vedno priča uh, nasilju, še vedno smo priča temu, da so otroci vojaki, da so uh, spolno zlorabljeni, da so žrtve vojn. Vaša prisotnost nas spominja na to, da moramo delati na tem, zato da bomo zavarovali vašo prihodnost. V tej veliki hiši Evropske unije se morate počutiti ti počutiti zaščiteni in morate tudi aktivno sodelovati pri izbiri vlad. To je demokracija. Eno od pravic, ki vam jih moramo zagotoviti, je to, da lahko splet uporabljate, ne da bi bili izpostavljeni prepovedanim osebina, ne da bi se vas žalil, ne da bi se vas trpinčilo po spletu. Prejšnji mesec je parlament sprejel nova pravila, glede spletnih eh, strani, kot so YouTube, Netflix in Facebook, torej, ki omogočajo eh, audio in video vsebine in te spletne strani bodo morale hitreje odstraniti neustrezne ne, ne vsebine in bodo morali bolje varovati vaše zasebne podatke. Zadnje poročilo o človekih pravicah ki smo ga sprejeli v Strasburu prejšnji teden, zahteva držav članic in institucij Evropske unije, da odločno in z enim glasom govorijo v prid človekovih pravic in tistih, ki jih zagovarjajo. Vsi skupaj si moramo prizadevati za to in vsi moramo dajati tudi vzor. Mislim na uh, uh, Asijo Bibi, ki je bila žrtev uh, netolerance v Pakistanu. Moramo zagovarjati tudi, torej, tudi torej, zunaj Evrope tiste, ki se borijo za naše pravice, za novinarje. Pogosto so ogroženi uh, in pogosto uh, so soočeni s takšnimi situacijami. Dafne Karvana, policija. Džamal Kasodži. To sta dva novinarja, ki sta nedavno izgubila življenje zaradi tega, ker sta se borila za pravico, za resnico. Toliko novinarjev je tudi zaprtih v recimo turških zaporih in drugod po svetu. Današnja uh, slovesnost mora tudi spomniti na to, da v številnih državah uh, moški in ženske nimajo enakih pravic in priložnosti. Pogosto ženske nimajo temeljnih pravic in so potisnjene na rob družbe ter žrtve eh, nasilja. Zna, pozivam države, ki niso eh, kon ratificirale istambulske konvencije o boju proti eh, nasilju nad ženskam, naj jo ratificirajo. To je nekaj, kar, če se moramo tudi tu zavedati, veliko žensk je ubitih preveč žensk se zlorablja, preveč žensk eh, se obravnava kot manj vredna bitja. To se je zgodilo tudi v naši hiši. Ko govorimo o človeku, ki se ne smemo pozabiti, država kot je Venezuela. Tam prihaja do zlorab, do omejitev svobode izražanja. Evropski parlament bo še naprej podpirala venezuelsko ljudstvo, zlasti zagovornike človekovih pravic. Kot smo tudi torej z nagrado Saharova nagradili opozicijo leta 2017. Uh, eh, nekdanja premijejka Čileja, gospa Mešle, je sedaj visoka predstavnica za človekove pravice in jo prosim, da, da, uh, da se posvetite temi. Naj za konec citiram gospod Eleanor Roosevelt, ki je dejala, da dokumenti, ki izražajo ideale, nimajo teže, razen če jih ljudje ne poznajo. Ljudje jih morajo razumeti, ljudje morajo zahtevati, da se jih uresničuje. Živimo v času, ki ga zaznamuje populizem, destruktivne sile in bolj kot kdajkoli prej moramo uh, ta dokument uporabljati, ta dokument mora biti živ in uporabljati ga morajo vse generacije. Moramo biti vsi šampioni človekovih pravic. Pozivamo vse posameznike, vse vlade, civilno družbo, gospodarske družbe, da se nam pridružijo in da skupaj nekaj storimo. Evropska unija bo še naprej podpirala in zagovarjala človekove pravice po vsem svetu. Hvala lepa, dragi prijatelji. Hvala, da ste prišli v Bruselj. Lašora la parola all'alto. Dajem besedo visoki predstavnici Federiki Mogherini. Na to bomo preko videa slišali generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa. Hvala, Antonijo. Najprej hvala tebi in Evropskem parlamentu za to, da ste se odločili, da bomo skupaj praznovali uh, to obletnico. Zdeli so nam je to najboljša možnost, da torej uh, Eh, obeležimo obletnico splošne deklaracije skupaj z našim letnim forumom o človekovih pravicah, skupaj z nevladnimi organizacijami. Menim, da je to bila zelo dobra izbira, prav tako zato, da povemo, kako evropske institucije sodelujejo za Eh, spodbujanje človekovih pravic eh, ne le znotraj, temveč tudi zunaj Evropske unije skupaj z našimi partnerji iz civilne družbe. Pred 70 leti je bila spet splošna deklaracija človekovih pravic in sedaj še vedno delamo na tem, da vsebino te deklaracije spravimo v prakso in veliko našega dela opravljajo nevladne organizacije. Tako da se zahvaljujem res iskreno nevladnim organizacijam eh, za vaše delo. Hvala predstavnikom civilne družbe, ki se borite za človekove pravice, prijatelji vsega sveta, s katerimi vsakodnevno delate v svojih državah. Hvala vsem, ki ste prišli sem, zato da ste danes tu z nami. Vi ste pravzaprav srčiki našega dela, vi upravljate naše delo zagovarjanja človekovih pravic. Ko berete deklaracijo, je jasno, da imamo še veliko dela pred sabo. Pred 70 leti je deklaracija uh, zapisala, da ima vsako pravico do dela in da ima vsako pravico do enake ali pačele za enako delo. Priznajo pravico vsakogar do izobraževanja, ne glede na raso, spol, etnično pripadnost in tako naprej. Takrat je bila deklaracija res pred svojim časom. V moji državi, v, v, v Italiji, so ženske dobile šele dve leti pred sprejetjem te deklaracije volilno pravico. V številnih državah so bile volilne pravice omejene na določene socialne skupine. Deklaracija pa je. Uh, rekla, da ima vsakdo pravico do sodelovanja pri upravljanju svoje države in da je, da je volja ljudi osnova za delo vlade. Imamo še veliko dela pred sabo, da bi predemo dosegli vključujočo demokracijo, da bomo presegli razlike v plačilih, da bomo uh, presegli diskriminacijo na podlagi uh, rase, etnične pripadnosti in tako naprej. Uh, številni med vami ste se res. Uh, Popolnoma predali temu cilju in tomu, zato moramo biti hvaležni. Nekateri med vami ste tudi bili uh, soočeni z nasiljem, z zaprtjem zaradi tega. Številni uh, vaši prijatelji so danes v zaporu, vaši kolegi danes niso tu z nami, ker so izgubili svobodo ali življenje. 70 let po sprejetju splošne deklaracije človekove pravice še vedno niso samo po sebi umevne. In to je prvo sporočilo, ki ga moramo povedati. Človekove pravice in temelje svoboščine so pod novimi pritiski. Nekateri pravijo, da so človekove pravice zastarele, da na, nacionalni interesi lahko upravičijo odpravo posameznih in kolektivnih človekovih pravic da nacionalna varnost upravičuje odpravo človekovih pravic. Mislim, da lahko vsi potrdimo ravno nasprotno, da edina trajnostna varnost je tista, ki temeli na popolnem spoštovanju vseh človekovih pravic. Uh, eh, so, ko so zajamčene človekove pravice, socialne pravice, ekonomske in kulturne pravice, so naše družbe potem res lahko varne. Vsakega šte človekovih pravic je kršitev naših kolektivnih in nacionalnih interesov. V tem letu smo skušali to dokazati v praksi. Eh, prikazali smo zgodbe ljudi, kot ste vi. Ko se eh, človekove pravice napade, želimo iti iz defenzivnega v bolj proaktivni pristop, kajti človekove pravice so pod vprašanjem in zato se moramo zavedati, kaj človekove pravice pomeni v praksi, v vsakodnevnih življenjih. Moramo vedeti, kaj smo dosegli v teh 70 letih, odkar je bila splošna deklaracija sprejeta. Eh, nekateri ljudje so zaradi te deklaracije dobili pravico do uh, izobraževanja in tako naprej. In to je zelo pomembno orodje za spremembo. Uh, številni ljudje so išli ven iz revščine in začeli sodelovati v javnem življenju. Nekatere države so šle iz diktature v demokracijo, tudi v Evropi. Uh, povezali smo se 13 državami vseh kontinentov, zato da pokažemo, da se do, dogaja napredek glede človekovih pravic posod po svetu in to zaradi naše odločnosti, zaradi naše ustrajnosti in poguma in hvala, Mišel, ker skupaj sodelujeva eh, v New Yorku in tam so predstavili te dobre zgodbe eh, in predstavili, da pač skupno delo prinaša rezultate. Eh, te zgodbe smo povedali zato, da se vidi, da je možno napredeljiti človekovih pravic in da se dogaja. Po zaslugi eh, ljudi, kot ste vi, imamo upanje, da bo jutri, da bo jutrišnji dan boljši od današnjega. To pomeni, da bo prišlo do, do ponomočenja, da bodo uh, skupnosti močnejše zaradi dela civilnih uh, organizacij. Punčke, ki ne želijo zgodnih uh, porok, dobivajo pomoč staroseljcem se omogoča, da ohranijo svojo kulturo. Uh, migranti so bili sprejeti v svoje nove domove, vendar v številnih krajih se to še ne dogaja. Človekove pravice se še naprej kršijo posod po svetu, tudi tu v Evropi. V nekaterih državah je situacija slabša. Vendar dobre novice so to, da ni glede tega nič neizbežnega. Vsi lahko prispevamo k pozitivnim spremembam in vsi imamo interes za to. Vsak posameznik, vsaka država, vsaka institucija mora sprejeti jasno odločitev in verjamem v navdih, ki ga lahko širimo, če pokažemo pozitivne rezultate, če povemo dobre zgodbe. Mi kot Evropska unija smo sprejeli jasne odločitve, ta parlament podpira ljudi kot sta najdivat in desmo kvege. In to takrat, ko sta to podporo potrebovala. Imamo program za zagovornike človekih pravic, podpiramo vas, ko eh, ste ogroženi, ko ste bili eh, v postopkih in tako naprej. Skupaj sodelujemo v javnosti, včasih pa tudi delujemo tiho, zato da bi dosegli uh, osvoboditev aktivistov. Uh, To smo recimo uspeli pred nekaj meseci v Azerbajdžanu. In vsak dan se borimo povsod po svetu, v državah, ki so blizu in tistih, ki so daleč. Septembra smo skupaj z organizacijo za islamsko sodelovanje skupaj predstavili resolucijo pri OZN, da bi vzpostavili mednarodni mehanizem odgovornosti za Mjanmar. To so pač primeri, vendar kot je dejal Tajan, naše delo se nadaljuje doma, naše družbe niso idealne in če želimo biti vredostojni, moramo se stalno sredotočati tudi na situacijo, da je človek pravi na našem kontinentu bilo bi čudovito, če bi lahko človekove pravice pač dosegli enkrat za vsele, vendar stvari ne delujejo tako, nikoli ni tako nekaj dosežemo za vsele. Človekove pravice so vedno delo v teku in vsaka generacija ima odgovornost za to. V težavnih časih, kot smo jim sedaj priča, je naša odgovornost to, da se izognemo eni napaki. Ne smemo misliti, da ta deklaracija spada v druge čase ali da je nekaj, kar zadeva nekaj držav. Ne, imenuje se splošna deklaracija iz enega razloga, kaj ti predstavniki eh, iz vsega sveta so se dogovorili glede načel, ki ne pripadajo le eni kulturi. Ne, to je bilo v času, ko je svet išel iz ene najhujših katastrof, za katero smo bili v precejšnji meri odgovorni evropejci. In takrat se je svet sestavil za to, da bi našli nekakšen eh, uh, skupni imenovalec po tem grozljivem uničenju. Torej, da bi našli nekaj skupnega, kar presega uh, ločnice, zgodovinske, kulturne in tako naprej. In z, danes moramo znova najti to globalno enotnost. Moramo se zavedati, da nas nekaj združuje kot ljudi, ne glede na razlike med nami. Splošna deklaracija. Eh, Združeni narodi, mednarodno kazansko sodišče in vsa ta skupna pravila niso ovira proti doseganju naših konkretnih nacionalnih interesov. Ko se združimo, eh, je ravno nasprotno. Ravno ta skupna načela so temelj za naše sobivanje in edini način, s katerim bomo lahko spodbujali nacionalne interese in se izognili še kakšni katastrofi. 70 let po splošni deklaraciji se moramo zavedati tega duha in ta deklaracija mora biti v srčki našega vsakodnevnega dela. Naj povem, da to ni obletnica. Ne, splošna deklaracija je manifest še za današnji dan, mora biti uh, usmeritev za naše delo v prihodnosti ne le Evropski uniji, temveč za celotni svet. In še enkrat hvala za to, ker nam pomagate s svojim vsakodnevnim delom pri delu, ki ga mi opravljamo. Hvala. Veseli me, da lahko prenesem svoje čestitke, ko uh, praznujete 700. obletnico enega najbolj pomenih dokumentov splošne deklaracije človekovih pravic. To prelomno besedilo predstavlja našo vizijo za človeški napredek in, in uh, uh, blagostanje. Vendar kljub uh, vsem na, na, vsemu napredku smo priča tudi vrzeli, spriča smo eh, eroziji temeljih pravic. Eh, begunci, imigranti, manjšine se soočajo s sovraštvom. Moramo okrepiti naše sodelovanje, zato da bomo zagotovili še krpice vse ljudi. To je cilj sam po sebi in je ključnega pomena za trajnostni mir in razvoj. Hvala Evropski uniji in državam članicam za odločno partnerstvo v tem skupnem prizadevanju. Hvala lepa. Hvala. Gospod Panceri bo sedaj predsedoval uh, razpravi in hvala njegovemu delu za oziroma pri, pri njegovem prispevku organizacije tega dogodka. Bene, grazie. Hvala. Hvala predsedniku Tajanju, hvala za to eh, sporočilo. Hvala sporočilu generalnega sekretarja Gutereša, hvala sporočilu visoke predstavnice Mogarinjeve, ki je začela uh, naše srečanje z zelo pomembnimi besedami rad bi izrekel poklon za uh, njihovo delo, zato da je varovanje človekovih pravic v srči, ki dela EU in Združenih narodov. Veseli me, da lahko začnem prvo okroglo mizo uh, današnjega dogodka. Imam zelo uh, iz, zelo pomembne goste, ki so pomembni za uh, boje za človekove pravice in človeško dostojanstvo. Kot, sem, kot smo že slišali, splošna deklaracija človekovih pravic je navdihnila veliko uh, ustav držav, številne ustave. Izredno omenja splošno deklaracijo človekovih pravic. Gre za dokument, ki je bil največkrat prevajan v svetu. Imamo več kot 500 prevodov uh, te deklaracije. In prizadevamo si za spodbujanje človekovih pravic. Imamo veliko vlad, gibanj, uh, civilne družbe, ki se za to prizadevajo. In skupno delovanje je bilo nujno za napredek varovanja človekovih pravic. prav tako je pomembno zmanjšanje revščine uh, in neenakosti. Oziroma, uh, neenakost se je nekje zmanjšala, vendar je še vedno precej visoka. Problem z neenakostjo ogroža eh, človekove pravice. Zato menim, da zmanjšanje neenakosti in zavarovanje človekovih pravic je nekaj, kar moramo skupaj obravnavati. To mora biti enoten boj. To je tudi eden ključnih ciljev uh, agende 2030 za trajnostni razvoj. Institucije Evropske unije si zelo prizadevajo za to, da bi imeli svet, ki temelji na pravilih, na mednarodnem pravu in multilateralizmu naša odgovornost je, da vsakodnevno se borimo za pravno zavezujoče mednarodne konvencije o človekovih pravicah in danes se eh, soočamo s strateškimi izzivi in moramo spraviti naslednje zakaj so univerzalne človekove pravice eh, pomembne v svetu, ki se preminja? Zakaj je pomembno zavarovati eh, tiste, ki zagovarjajo človekove pravice? Kaj je to človeško dostojanstvo in zakaj je pomembno? Kako bolje zavarovati vse človekove pravice? In kako se lotiti izziva povezanega z neenakostjo? Kako eh, torej imeti multilateralizem v srček našega delovanja? zakaj okrepiti mednarodno odgovornosti, zakaj se boriti proti nekažnovanosti, zakaj je pomembno uh, spodbujati pozitivne zgodbe glede človekovih pravic posod po svetu. Torej, želim si plodne razprave, imamo zelo pomembne goste, ki jih bom uh, predstavil po vrsti. Vsak, da bo dobil besedo za največ 10 minut. Eh, torej, da bom besedo Mišel Bašele, visoka predstavnica za človekove pravice pri Združenih narodih. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani gospod Panceri, predsednik odbora za človekove pravice, spoštovani evropski poslanci, poslanci in poslanke nacionalnih parlamentov dragi prijatelji iz vrst civilne družbe, dragi zagovorniki človekovih pravic, kolegi in kolegice, prijatelji in prijateljice. Veliko čast mi je, da sem lahko prisotna na tem častitljivem dogodku in da lahko govorim v imenu svoje organizacije o tem, kako lahko spodbudimo eh, dejanja po vsem sviku za spoštovanje listine o človekovih pravicah. Eh, gospod Santa Cruz, ki je bil eden od avtorjev te deklaracije eh, gre za enkraten zgodovinski dogodek, ko je bil dosežen konsens o vrednosti človeka, o vrednosti, ki ne izhaja iz odločitve neke svetovne oblasti, ampak že samo iz tega, da človek obstaja. Eh, iz tega izhaja neotuljiva pravica do življenja brez zatiranja in do razvoja svoje osebnosti. Priznavanje individualnih in kolektivnih človekovih pravic je prineslo eh, bistvene izboljšave v zadnjih 70 letih na področju zdravja, miru, trajnostnega razvoja, spoštovanja manjšin in vloge manjšin. Ljudje zahtevajo svojo pravico do enakosti, do življenja v svobodi, s enakim, enakopravnim dostopom do pravice in enakimi priložnostmi. Pred nekaj desetletji je bila ta deklaracija sprijeta v Evropi, ki je bila zaznamovana s holokaustom po desetletjih razdorov in demokracije so s tem dobile do, eh, ustrezen pravni okvir, ki izhaja iz pravne države. Civilna družba in druge organizacije zagotavljajo iskrene izmenjave na svobodnem trgu za misli. Družbe so poslale bolj vključujoče. Uh, Eh, storilci kaznjivih dejanj so vse pogosteje preganjani. Pravica do resnice, do pravnih sredstev je zagotovljena v vse več državah in vlade v vedno večji meri razumejo, da morajo služiti ljudem. V preteklosti eh, so tirani lahko eh, ljudem usiljevali trpljenje. Danes pa se institucije po vsem svetu sklicujejo na listino o temeljnih pravicah in številne določbe prenašajo zakonodajem prakso. Pred več. Eh, Pred 70 leti je bila vzpostavljena vrsta mednarodnih institutov in zakonodajnih aktov, iz katerih so izšle številne zaveze, ki so jih sprejele države članice. Lahko povem, da se vsak dan soočam s konflikti po svetu in ni vedno enostavno najti pozitivnih vidikov tega, kar se je dogajalo zadnjih 70 let. Ampak vendarle, bilo je nekaj korakov naprej, dosežen je bil napredek, ampak marsikaj eh, je še mogoče. Človekove pravice in vrednote so močne, so gonilo številnih pozitivnih sprememb ampak vsi se zavedamo tudi turbulence in vse bolj polariziranega konteksta, ki zaznamuje to 70. obletnico. Zaradi eh, delitev je ogrožen mir in napredek pri uresničevanju vseh globalnih ciljev. Konflikti povzročajo trpljenje in še naprej prispevajo k neverjetni razseljenosti ljudi pravica do enakosti, pravice skupin LGBT, sku, eh, številnih verskih in drugih skupnosti so pod vprašajem. Prostor civilne družbe se krči, številni zagovorniki človekovih pravic so v zaporu ali ogroženi. Omejene so pravice do e, zdravja in vse, kar je bilo doseženega v zadnjih desetletjih, je marsikje e, ogroženo ali uh, se ne uresničuje. Uh, Tu so eh, tudi temne soboščine, ki se spodkopavajo. Prihaja do sovražnega govora zoper manjšine in posameznike. Zato je ključno, da še naprej okrepimo krepimo človekove pravice po vsem svetu, da zagotovimo, da teh pravic ne izgubljamo in da so vključene vse skupnosti. Naprimer, Romi, eh, invalidi, revni, vsi morajo biti vključeni v družbo in vse njihove pravice morajo biti zagotovljene. Prihaja do neenakosti, kakršnih. Eh, v preteklosti nismo poznali in to ogroža resničevanje ciljev trajnostnega razvoja, ki naj bi, za, ki naj bi prinesli blaginjo za vse ljudi. Hrati se krepijo podnebne spremembe, kar eh, ima tudi negativne učinke na človekove pravice. Zdaj je pred nami trenutek resnice. Imamo priložnost, da uh, utrdimo uh, pomen multilateralnega pristopa pri soočanju z vsemi temi izzivi. Imamo priložnost, da sprememo in uresničimo odločitve, ki, pri čemer nas bodo vodile uh, vse mednarodne konvencije z področja človekovih pravic. Ne govorimo o podnebnih spremembah, o socialnih, družbenih razlikah, o svobodi izražanja, o pravičnem sodstvu ljudstvu, o masovnem nadzoru, o umetni inteligenci. Potrebujemo enakopraven, odprt eh, javni prostor, ki bo omogočal izmenjavo o vseh teh izzivih in o vseh pravicah. Preprečevanje negativnih učinkov pa terja, da vsi sodelujemo v okviru zakonodaje na področju človekovih pravic. To je okvir, ki je eh, dobro utemeljen in ki je dokazano sposoben ustvarjati pozitivne učinke. Eh, številni elementi tega okviri so pod pritiskom, ampak se mu uspešno zoprstavljajo in del tega izziva je tudi, da bodo mednarodne norme in standarde postali bolj poznani, bolj razumljivi tistim, ki sprejemajo odločitve. To bo pomenilo, da bodo tudi oni in vsi ljudje v večji meri lahko računali eh, na zaščito svojih človekovih pravic. Skupaj z eh, Frederiko in gospodom Lambrinidisom smo prepričani, da čeprav eh, so izzivi prisotni, so tu tudi pozitivne zgodbe, ki kažejo, da spoštovanje človekovih pravic vodi v boljše družbe z boljšim. Eh, trajnostnim razvojem, z boljšim preprečevanjem konfliktov. Eh, vsi vlade, parlamenti, civilna družba, eh, vse organizacije v okviru OZN, vsi sektori, vsi ljudje moramo zagotoviti, da nam naše človekove pravice ne bodo kršene ali krnjene. Boriti se moramo zoper agendam sovraštva, zoper teptanju pravic migrantov in pri tem moramo pokazati trdnost in prepričanje v blaginjo za vse. Evropa si na, želi še naprej nadgrajevati svoje dosežke. Evropa je prepričana, da je nujno potrebno nadaljevati in izboljšati spoštovanje človekovih pravic. In človekove pravice morajo biti tudi vodilo pri vseh politikah, tudi javnih politikah in digitalnih politikah. Potrebujemo kulturo človekovih pravic, kulturo dialoga, okrepiti moramo vzajemno zaupanje in prisluhniti eh, različnim glasovom. Danes eh, praznujemo dan eh, pravic otrok. Eh, pomislimo, kakšno dediščino jim bomo zapustili. Zagotoviti moramo, da bodo eh, naši otroci, pa tudi njihovi otroci, lahko živeli v enakosti, ko bodo vsi člani človeške družine lahko računali na svoje neotuljive pravice. Kajti to, kar je bilo zapisano 70 let nazaj, je dejansko še danes lahko temelj za pravico in svobodo po vsem svetu. Hvala. Grazie, grazie davvero per. Eh, Hvala za ta pomemben prispevek. Sedaj pa bom dal besedo Fatu Bensudi, tožilki pri Mednarodnem kazenskem sodišču. Hvala, gospod predsedujoči, ekscelence, kolegi na odru, predstavniki civilne družbe, gospe in gospodje. Dovolite mi, da se najprej najlepši zahvalim Evropskemu parlamentu, zlasti predsedniku gospodu Tajaniju, ter predsedniku pododbora za človekove pravice, gospodu Panceriju, za organizacijo te konference in da ste me povabili kot govornico. Včast mi je, da vas lahko nagovorim v tej čudoviti dvorani skupaj eh, s tako cenjenimi govorniki, ki skupaj zastopajo eh, največji angažma eh, vse splošnemu eh, uresničevanju človekovih pravic in globalnemu redu. V letošnjem letu obeležujemo kar nekaj pomembnih obletnic, med drugim stoletnico Prve svetovne vojne, 70-letnico Univerzalne deklaracije o človekovih pravicah ter konvencije o genocidu ter 20-letnico Eh, rimskega statuta mednarodnega kazanskega sedišča. To nam daje priložnost, da razmislimo o razvoju človekovih pravic, o izzivih, s katerimi se soočamo pri krepitvi obstoječih standardov ter o vlogi mednarodnega pravosodja pri varovanju človeškega državljanstva, dostojanstva. Medtem, čeprav mednarodno kazensko sodišče ni samo po sebi sodišče za človekove pravice, pa je, ima vendarle pomembno vlogo pri zagotavljanju temeljnih pravic. Po koncu druge svetovne vojne je povsod so pre, povsod prevladovale katastrofalne razmere eh, in povsod so bile vidne posledice eh, neverjetnega nasilja. Ravno zato se je takrat pojavila velika zaveza temu, da se kaj takega ne bi nikoli ponovilo, da bi ustvarili boljši svet, v katerem bi zaščitili človekovo dostojanstvo in odpravili nekaznovanost. Iz tega intenzivnega sodelovanja eh, sta izšla tako mednarodna zakonodaja o človekovih pravicah, kot tudi mednarodno kazensko pravo. 70 let kasneje je Univerzalna deklaracija o človekovih pravicah še vedno ustavna podlaga za mednarodno priznane človekove pravice. Kazenska, eh, kazenski procesi v Nürnbergu in Tokiu pa so tudi sprožili bistveno spremembo v kulturi eh, odgovarjanja za vojne zločine. Po eh, hladni vojni, po šokantnih genocidih v Ruandi in nekdani Jugoslaviji pa je postalo jasno, da je potrebna neka stalna institucija na področju mednarodnega pravosodja oziroma kazanskega pravosodja. Postalo je bilo jasno, da dokler je mogoče nasilje takih razsežnosti, ne bo mogoče doseči miru, dokler tisti, ki so za to odgovorni, ne bodo uh, kaznovani mednarodno kazensko sodišče je išlo iz tega gibanja na rimski konferenci leta 1998. Eh, in temelji na želji, da bi končali nekaznovanost storilcev najresnejših vojnih in drugih zločinov. Uh, Evropski parlament je bil velik podpornik rimskega statuta in podpira mednarodno kazensko sodišče, že odkar je to začelo delovati. Poleg tega je sodišče deležno tudi trdne podpore 27 držav članic, ki so vse podpisnice rimskega statuta. To je izredno pomembno, kajti poleg neodvisnega in stalnega mednarodnega kazenskega sodišča rimski statut vzpostavlja tudi soodvisen sistem mednarodnega eh, pravosodja, ki temelji na načeljih komplementarnosti in sodelovanja. Zaradi teh vodil je, nastal, eh, je nastala neka enkratna struktura različnih akterjev, ki sodelujo na različnih ravneh, tako v bilateralni kot multilateralni ravni. Mednarodno kazensko sodišče, ki je na vrhu tega sodelovanja, še naprej poskuša zagotoviti, da nišče ne ostane nekaznovan zaradi resnih, eh, najresnejših zločinov. Eh, in to je nujno glede na tragedije, ki jih spremljamo vsak dan v medijih. Še danes vidimo, da se vojni zločini dogajajo na vseh celinah, povzročajo grozljivo trpljenje. E, in vsako leto številni otroci, moški in ženske postanejo žrtve nepredstavljivih zločinov in nasilja, med drugim tudi trgovanja z ljudmi. Moj urad e, v tem kontekstu izpolnjuje svoj mandat in preučuje domnevne eh, zločine na vseh koncih sveta, od Ukrajine, Nigerije, Kolumbije in Venezuele do Palestine, Filipinov eh, in Bangladeša oziroma Mjanmarja. Poskušamo ugotoviti, ali je v teh razmerah potrebno sprožiti preiskave, hkrati pa. Eh, pripričujemo nacionalne organe, naj, tudi, naj tudi sami obravnavajo ta dejanja. Eh, prav tako sem prosila sodnike tudi za pooblastilo za sprožitev preiskave v Afganistanu. Eh, še naprej zbiramo dokaze domnevnih kaznjivih dejanj v Gruziji in Burundiju. Eh, Zbiramo dokaze tudi v Centralni Afriški republiki, v Libiji, Ugandi in na slonokočeni obali. Prav tako smo že dosegli prve obsodbe zaradi zločinov v Demokratični republiki Kongo in v Maliju. Izdali smo naloge za prijetje z oprpetnajst posameznikov, kjer obstaja. Uh, sum, da so zagrešili kazniva dejanja, ki se jih preganja po rimskem statutu. Vse to pa nas opominja, kako ključno je sodelovanje vseh akterjev, če želimo zagotoviti, da bodo žrtve deležne pravice. Eh, in tudi predaja eh, gospoda Jekatoma, ki je osumljen kaznjivih dejanj v Srednji Afriški republiki prejšnji teden, je rezultat tega. Vendar pa kazn, mednarodno kazansko sodišče tega dela ne more opraviti samo. Naš učinek je v veliki meri odvisen od Eh, politične, diplomatske, operativne in finančne podpore, ki jo dobimo za svoje delovanje strani držav, podpisnic in drugih partnerjev. Sodelovanje je potrebno tudi za boljšo ozaveščenost o mednarodnem kazenskem sodišču in drugih mehanizmih pravosodja. Potrebno je sodelovanje zato, da bi povečali število držav, ki sodelujejo v mednarodnem kazenskem sodišču ter pri drugih institucijah in konvencijah. Prav tako je potrebno okrepiti zmogljivosti v državah, zato da bodo lahko eh, na nacionalni ravni obravnavale grozljive zločine ter da bomo na ta način zmanjšali nekaznovanost z izmenjavo informacij ter strokovnega znanja. Gre za globalni projekt, eh, ki koristi človeštvo kot celoti. Vsi nosimo odgovornost za nadaljni razvoj tega projekta. In eh, glede na to, da se mednarodni zločini prilagajajo globaliziranemu in digitalnemu svetu, moramo to storiti tudi mi. Na našem sodišču se zoprstavljamo temu izzivu in eh, predvsem izboljšujemo svoje eh, zmožnosti, da zbiramo in uporabljamo tudi dokaze, ki temelijo na znanosti in tehnologiji. Naprimer, pri izdaji zapornega naloga za Mahmuda Mustafa Ajvervalja, eh, smo se v veliki meri eh, zanašali na dokaze eh, v obliki videoposnetkov in dokaze socialnih omrežij. imamo enkratno znanje, ki izhaja iz številnih projektov, s katerimi se ukvarjamo, vendar pa smo ponekod omejeni in zato je sodelovanje z drugimi organizacijami ključnega pomena za naš uspeh. Predvsem je to pomembno, ko gre za tiste organizacije in posameznike, ki so na terenu takoj potem, ko se je posamezen dogodek zgodil. Z krepitvijo partnerstva izmenjavo informacij lahko zagotovimo, da se ohranijo ključni dokazi ter da se skrajša čas eh, med zbiranjem dokazom in eh, med trenutkom, ko je bil zločin zagrešen. Potrebni so usklajeni ukrepi tudi zato, da bomo preprečili nadaljne kršitve in da bomo zagotovili, da bodo vsi tisti, ki imajo koristi eh, na račun takih zločinov, prav tako kaznovani. Gospe in gospodje, zdaj, ko praznujemo 70-letnico univerzalne deklaracije človekovih pravic in ko govorimo o sistemu mednarodnega pravosodja in zakonodaje na področju človekovih pravic, je prav, da se ozremo na to, kaj smo dosegli. Univerzalno sprejemljivo je, da imajo vsi ljudje določene prirojene pravice in da je potrebno zaščititi dostojanstvo vsakega posameznika. Ni več sprejemljivo, da bi žrtve najhujših kršitev človekovih pravic trpele v tišini. Nespremljivo je, da bi eh, tisti, ki so zagrešili najbolj grozljive zločine, ostali nekaznovani. Kot je povedala visoka predstavnica gospa Mogherini 13. Eh, septembra letos, takrat, kadar se žrtve čutijo nemočne, kadar ostajajo zločini nekaznovani, takrat je spravo bistveno teže doseči. Odgovornost je ključna in lahko prispeva k temeljem za mir. Strinjam se z njo eh, in, v, in z njenim pozivom, da skupaj okrepimo institucije ter zagotovimo močnejši in bolj učinkovit multilateralni sistem. Potrebujemo organizacije, ki delajo preko meja in služijo celotnemu človeštvu. Mednarodno kazensko sodišče je pravni instrument, eh, ki služi celemu človeštvu. Tudi v rimskem statutu je v preambuli zapisano, da vsa ljudstva druži skupna vez in da se lahko ta mozaik kadarkoli sesuje zaradi eh, masivnih značivih dejanj, kaznivih dejanj, ki so nadnacionalne narave izredno cenim pri podporo Evropskega parlamenta, poslancev in poslank in vseh drugih, ki verjamejo mednarodno kazensko sodišče kot pomembno orodje za omejevanje nasilja in zaščito človekovega dostojanstva. Naša naloga ni enostavna, ampak eh, ključno je, da ostanemo enotni v boju proti nekaznovanosti in prepričana sem, da lahko skupaj ustvarimo svet z manj konflikti, svet, ki bo spodbujal spoštovanje vseh eh, prebivalcev na vseh koncih sveta. Hvala za vašo pozornost in eh, veselim se nadaljnih razprav z vsemi. Hvala lepa. Grazie. Hvala za vaš prispevek. Sedaj pa dam naj besedo gospodu Stavlosu Lamrinidisu, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice. Thank you very much, uh, Mr. Chairman Antonio. Najlepša hvala, gospod predsednik, dragi Antonio, dragi prijatelji in prijateljice. Smo ljudje, nismo živali. Ne morete me kar tako brcniti, ne morete me ubiti, ne morete me zapreti. ne morete delati z mano kot živaljo, samo zato, ker vam nisem všeč in to je zato, ker imam svoje dostojanstvo. To je tisto najbolj enostavno, kar izhaja iz Univerzalne deklaracije človekovih pravic, ki je nastala pred 70 leti. Imamo svoje dostojanstvo in če pogledate katerokoli kulturo, katerokoli veroizpoved, katerokoli sistem ali regijo po svetu, boste ugotovili, da je to v središču njihovega sistema prepričan. Ni filozofije po svetu, ki ne bi vsebovala tega elementa, ampak tisti, ki poskušajo kršiti človekove pravice, eh, diktatori, eh, avtoritarni posamezniki, eh, sami jaz jim nikoli nisem bil naklonjen, ampak eh, To so ljudje, ki poskušajo ukloniti voljo drugih ljudi po svoji, ki poskušajo ukloniti regije in e, nacije po svoji volji. In ti ljudje ne prenesejo eh, strpnosti, uklju, vključevanja e, pravne države, poskušajo nas razdeliti, poskušajo doseči, da bi se med seboj sovražili. Poskušajo doseči, da bi gledali eden na drugega skozi sovražne oči živali, jim bomo to dopustili, jim bomo dovolili, da to dosežejo. Evropski parlament pravi ne, Evropska unija pravi ne. In že leta govorimo, da je odgovor ne, kljub naši nepopolnosti in kljub težavam pri spodbujanju in uveljavljanju pravic. Pravimo ne, eh, Čeprav tisti, ki so eh, politično zavezani človekovi pravicam, so vse boljši pri izvozu svojih slabih praks in slabih zgodb eh, na druge konce. Kako pogosto na svojih obiskih slišim, zakaj vi kot Evropska unija opozarjate na probleme s pravicami eh, gejev in lesbik. Eh, poglejte javnomneske raziskave v naši državi, ljudje jih ne marajo. Zakaj govorite o smrtni kazni? Poglejte javnomneske raziskave pri nas. 90 odstotkov ljudi je zadovoljnih s smrtno kaznijo. Zakaj opozarjate na vsa ta neprijetna vprašanja? Kaj, če bi se raje usedli in se pogovarjali o denarju, o tistem, kar nas zanima? Moj odgovor na to je pogosto, no, če želite govoriti samo o denarju, potem ste na napačnem kraju z napačnimi ljudmi. Um, ehm, Mar si koga to sploh ne zanima, ampak mi smo prestali najbolj krvavo eh, vojno na svetu, uh, največje kršitve človekovih pravic na svetu in uh, Zdaj, ko praznujemo 70-letnico univerzalne deklaracije, smo najbolj mirna regija z največjo blaginjo eh, na svetu tukaj v Evropi. In odločili smo se, da ne bomo ustvarili ničesar, kar ne bi temeljilo na človekovem dostojanstvu vse ostalo pomeni, da nekaj gradimo na živem pesku. Taka struktura se lahko kadarkoli sesuje. Če hočete sodelovati z nami, morate upoštevati tudi človekove pravice. In tu je še en razlog. Namreč, kdorkoli, ki kot Mišel pravi, se bori za ljudi po svetu, ki so zatirani, izolirani, ki se jih obravnava kot živali. Uh, vključno s civilno družbo, ki bija ta boj po vsem svetu, kdorkoli to počne, ne ščiti samo manjšine tu ali tam. Mi vsi eh, zagovarjamo izgradno ogromne miroljubne skupnosti, kajti vsa civilna družba po svetu temelji na spoštovanju na stotin manjšin v neki eh, sobi ali dvorani, kjer ste v večini zaradi svojega spola, naprimer, in mislite, da je zato spremljivo, da eh, zatirate drugi spol, ki je v manjšini, v tej isti dvorani. Eh, kjer morda mislite, da ste večina, ste lahko tudi v mašini. Morda ste v mašini zaradi svojega političnega prepričanja, zaradi spolne usmerjenosti, eh, zaradi svoje invalidnosti, zaradi svojega verskega prepričanja. V tistem trenutku, ko se čutite v večini in dobite moč in se odločite, da lahko to izkoristite za to, da nekoga drugega obravnavate kot žival, v tistem trenutku odprete eh, vrata upakov, odprete vrata za to, da tudi nekdo drug dela z vami kot živaljo, kajti vsi smo v manjšini. Eh, gospa Mogherini je omenila, da ob 70-letnici. Uh, eh, deklaracije smo se mi skupaj z številnimi državami po svetu odločili poslati pozitivno sporočilo. Zato, ker vsi tisti, ki poskušajo kršiti pravice, pravijo, da eh, gre pri človekovih pravicah zgolj za nek obupan poskus. Zakaj bi eh, eh se torej tega lotevali. E, opozarjajo nas, da imamo številne težave tudi mi sami kot Evropska unija. E, res je, imamo te e, izzive, ampak se z njimi soočamo. Oni pa želijo, da bi rekli, dajte nam mir, pa bomo mi vam tudi dali mir. Ampak po drugi strani poskušajo vzbuditi vtis, da se s človekovimi pravicami ne da nič doseči. Pa ni tako. Mišel, Besona, vsi, ki smo tu v tej dvorani, eh, vam lahko povedo, eh, kakšne so njihove izkušnje, kaj se je v svetu spremenilo zaradi človekovih pravic. In eh, v New Yorku so se države odločile predstaviti konkretne zgodbe o človekovih pravicah. Eh, zgodbe, s katerimi so zagotovili gospodarski razvoj v svojih državah, eh, s katerimi so zagotovili mir v svojih državah. Tunizija je konkretno govorila o novi zakonodaji, ki preprečuje nasilje nad ženskami. Eh, potrebno je bilo veliko podpore civilne družbe in tudi velik vladni angažma, da je ta zakon nastal. Burkina Faso je govorila o programu, v katerem je 90 90 organizacij civilne družbe spremlja, kako predsednik izvaja gospodarski razvoj v državi. Zagotavljajo, da ni korupcije, da je eh, razvoj eh, pravičen eh, in to temelji na številnih kazalnikih, ne zgolj na lepih besedah in vlada je na to pristala. Pristala je na to, da je predmet nadzora, ker so se odločili, da se ne bojijo da se ne bojijo sodelovati s civilno družbo in biti pod nadzorom civilne družbe, ker je to najboljši način, kako zagotoviti, da bo do gospodarskega razvoja prišlo. V tej dvorani v New Yorku smo se zavezali, da bomo še naprej sodelovali z združenimi narodi, s posebnimi. Poročevalci Združenih narodov ter da bomo tudi zagotovili, da se tudi naše prakse na področju človekovih pravic spremljajo in nadzorujejo. Eh, izkazali smo svojo zavezanost eh, vladavini prava, ne vladavini strani prava, tistega prava, ki jih nekdo uporablja, zato ker njemu koristi, tudi če je nasprotju z mednarodnim pravom. Ne, v tej dvorani smo se zavezali, da bomo vsak dan sodelovali s civilno družbo, tudi kadar se ne strinjamo in vlade se pogosto ne strinjajo. Lahko vam zagotovim, uh, da se to redno dogaja. Pogosto, kadar se kdo sestane z mano, eh, mi ne razlaga, kako dobro mi gre in kaj vse sem eh, odlično storil, ampak mi ponovadi povedo, kaj vse počnem narobe in to je prav, morda se ne strinjam, ampak svoboda in odprtost ustvarita prostor, ki nam omogoča, da se vse čas gledamo ogledalo in poskušamo postati boljši. V tisti dvorani smo se zavezali da bomo še naprej izboljševali stanje na področju človekovih pravic, ker nihče na tem področju ni popoln. Dragi prijatelji, rad bi vas eh, posvaril pred tem, kar, v kar nas poskušajo eh, prisiliti zlikovci. Poskušajo nas zvabiti v dve pasti, ena je intelektualna, druga pa psihološka. Intelektualna pa, pas je ta, da nas poskušajo prepričati, da ker so človekove pravice nek obupan poskus in ker nišče nima popolnih rezultatov, potem smo vsi nekako uh, na enak način nepopolni. Ampak to ne drži. Res je, da nišče ni popoln, nišče nima popolnih rezultatov, ampak obstaja razlika med tistimi, ki uh, imajo institucije, kot so neodvisna sodišča, neodvisne organizacije na področju človekovih pravic, neodvisen tisk, neodvisne parlamente, kot je ta. Uh, ki si vedno prizadevajo za izboljšanje razmer na, človek, na področju človekovih pravic eh, in med tistimi, ki kr, kršijo človekove pravice brez vseh omejitev. Tu obstaja neka razlika in ravno zato Evropska unija posveča toliko časa tako eh, javnim in zasebnim kritikam ter opozarjanju na kršitve človekovih pravic, kjer se te dogajajo. Eh, hkrati pa se posvečamo tudi temu, da se povezujemo s tistimi državami, ki so pripravljene sodelovati z nami pri izgradnji sodišč, pri vzpostavitvi neodvisnih medijev, pri vzpostavitvi institucij za človekove pravice in drugih mehanizmov. Zaključim pa naj z naslednjim. Na začetku sem omenil, da obstajajo ljudje, ki ne marajo človekovih pravic in ki nas poskušajo razdeliti, ki poskušajo doseči, da bi se med seboj sovražili. Uh, upreti se jim moramo. Obstaja citat, vsakdo ima uh, kak citat Mandela, tudi jaz ga imam. Moj citat Mandela je naslednji. Nihče se ne rodi tako, da bi sovražil če se vas da naučiti, kako sovražiti, potem vas je mogoče tudi naučiti, kako ljubiti. In naučili so nas, kako sovražiti, vsekakor so nas to naučili po vseh koncih sveta. Ampak, če vsi v tej dvorani, poslanci in poslanke, zagovorniki človekovih pravic, vladni uradniki, Eh, nagrajenci Saharova. Če vsi odidemo prepričani v to, da bomo ustavili to zapadanje v sovražnost, bomo postali svet, ki bo bolj ljubil. Je morda kaj umazanega to reči? Uh, leta se že osredotočamo na človekove pravice, na človekove pravice kot pravni instrument in to je prav. Prav je, da jih obravnavamo kot pravni instrument. Eh, prav je, da državam pravimo, da jih, eh, so jih dolžni spoštovati, ker so podpisali deklaracije. To drži. Ampak ali smo morda v tem procesu. Eh, pozabili ali izgubili sposobnost, kako komunicirati z ljudmi na terenu, s povprečnimi ljudmi, na nek način, eh, ki se jih bo dotaknil na način, ki jim bo pomagal razumeti, zakaj so to vrednote, ki obstajajo ločeno od zakonodaje, da ta zakonodaja ne bi niti obstajala, če ne bi obstajale najprej vrednote, iz katerih so izšle. Ni mi nerodno strastno govoriti o človekovih pravicah in moj končni cilj je ustvariti več ljubezni. Ja. Ne želim, da bi zmagali tisti, ki nas poskušajo prisiliti v sovraštvo in v delitve. Tega jim ne smemo dopustiti. Hvala. Grazie. Hvala. Hvala, Stavros, za tvoj prispevek. Sedaj pa dam besedo gospe Emilij Urejli, Evropski varuh in za človekove pravice. Izvolite. Uh, you, Hvala lepa, gospod Panceri, drugi govorniki, kolegice in kolegi. Vesela sem, da lahko govorim na tej konferenci in hvala lepa Evropskemu parlamentu, da ste me povabili kot varuhina človekovih pravic, kajti zdaj praznujemo univerzalno ali splošno deklaracijo človekovih pravic, ki velja za nas vse. Ta dokument ne more biti nekaj statičnega. Spreminja se v času in eh, tudi vsebina se tolmači na novo. Vedno na to gledamo z vidika novih izzivov, nikoli pa ne smemo izpustiti izpred oči temeljih vrednot. Sodobni urad varuha človekovih pravic je bil zasnovan v zadnjem stoletju in to je eden od načinov, kako lahko zagotovimo spoštovanje pravic v deklaraciji. Temeljna vloga varuha človekovih pravic je, da zaščiti državljana pred zlorabo strani države če država zako, zakonov ne izvaja tako, kot je treba. S pomočjo tako imenovane mehke moči lahko zagotovimo, da se spoštujejo temeljne pravice. Če je pravna država močna, lahko zagotovimo tudi, da državna uprava spoštuje priporočila varuha človekovih pravic. Tako tudi mi odražamo to mehko moč univerzalne deklaracije. In naše delo je v bistvu opozorilo za izzive, ki nas čakajo na tem področju. Nekateri varohe človekovih pravic v Evropi in druge po svetu imajo ekspliciten mandat za človekove pravice. Jaz sem bila varohinja človekovih pravic na Irskem, zdaj sem Evropska varohinja človekovih pravic in poskušam ne govoriti o človekovih pravicah, ko predlagam resolucijo za nek državni organ, kajti tudi če imamo dobre namene, se zdi, da državni organi vidijo zahteve v zvezi s človekovimi pravicami kot nekaj zahtevnega ali dragega. Zato je lažje govoriti o upravnih napakah in postopkovnih težavah, čeprav je končni rezultat ugotovitev, da je prišlo do kršitve neke pravice, naprimer do nastanitve ali socialne zaščite, v zvezi z splošno deklaracijo človekovih pravic? Seveda, ta vprašanja so v pristojnosti držav članic, ne v pristojnosti EU. Pritožbe, ki jih dobim jaz, so drugačne. Običajno zadevajo preglednost ali nepreglednost delovanja in priprave zakonodaje na ravni EU. Govori se tudi o noskrižjih interesov, o postopkovnih napakah v postopkih zaradi kršitve in tako naprej vključno z obtožbami glede kršitev Evropske listine o temeljnih pravicah. Nekatera od teh vprašanj so morda nekoliko oddaljena od ljudi, ampak dejansko to zadeva nas vse. Morda tega ne vidimo takoj. Sama predsedujem tudi mreži Evropskih varuhov človekovih pravic, zato sem kolegice in kolege iz držav članic spodbudila, da sodelujemo na tem področju, zato da zagotovimo dobre rezultate za vse državljane EU in da vsi dobro prakso izmenjujemo tudi na mednarodni ravni. Preizkušujemo naprimer delovanje Frontexa in uprav držav članic pri obravnavanju neuspelih vlagateljev prošen za azil, medtem ko jih uračajo od tretje države. Moja mreža zagotavlja tudi, da se naložbe ne obravnavajo na skrižju z obveznostmi v zvezi z človekovimi pravicami. Naše komercialne priložnosti ne smejo voditi do kršitev človekovih pravic. Sama mislim, da moramo priznati tudi, da včasih imamo vpliv na kršitve v tretjih državah. Ampak tudi kar zadeva preglednost pri lobiranju, sem aktivna, kajti. Jasno je, da določeni interesi lobirajo proti javnemu interesu, ko gre za okolje, javno zdravje, digitalno gospodarstvo ali druga politična vprašanja. In to lahko na koncu pripelje do kršitev človekovih pravic. Mislim, da pomankanje preglednosti glede javne politike, to vključuje naprimer navzkrižja interesov in tako imenovana vrtljiva vrata, da bi to morali obravnavati kot vprašanje človekovih pravic, čeprav se to skoraj nikoli ne obravnava na tak način. Zelo pomembno je, na primer, videti, kakšna je povezava med lobiranjem v Bruslju strani tobačne industrije in vplivom na globalno zdravje. Ali pa povezave med prakso lobiranja avtomobilske industrije v zvezi z prikrivanjem škode izpustov iz dizelskih motorjev na okolje in to tudi vpliva na javno zdravje. Tudi lobiranje v zvezi z bančništvom ima vpliv na človekove pravice. Svet je zdaj mnogo bolj povezan kot leta 1945. Odločitve v Bruslju in Washingtonu imajo vplive tudi drugot po svetu, včasih tudi nepredvidene učinke. V ZDA so se odločili, da bodo deregulirali bančni sektor. Leta 2008 je to pripeljalo do bančne krize in to je škodilo tudi ljudem na našem kontinentu. Tudi evropske banke so imele svojo vlogo pri tem. Vlagale so v krhki najpremečninski trg v ZDA in to je povzročilo več tveganja na obeh stranih oceana in še zdaj čutimo posledice na politični, socialni in gospodarski ravni trenutna uprava in administracija v ZDA izvaja korake nazaj na področju podnebne politike in to bo imelo posledice tudi drugod po svetu. Podnebne spremembe vodijo do slabšega okolja in slabših možnosti za kmetijstvo, zato se ljudje selijo, nihče od nas ni imun. Morda lahko menimo, da trpljenje kmetijske skupnosti nekje v neki tretji državi zaradi podnebnih sprememb ne zadeva nas. Ampak, če premalo virov vodi do uporov in če to vodi do represije strani države, potem lahko to sproži migracije in potem niče od nas ne mora pobegniti posledicam. Zelo je pomembno, da bo ta medsebojna povezanost veljala tudi za tiste mreže, ki spodbujajo človekove pravice in vsi se moramo naučiti povezati posamezne elemente med slabimi odločitvami in vplivi, ki se potem pokažejo. Moj urad je preiskal naprimer trgovinske sporozume med EU in drugimi državami po svetu. Poskusili smo poskrbeti, da takšne odločitve ne bodo vplivale na človekove pravice v zelo oddaljenih krajih. Mladi Zaposleni v Evropski službi za zonanje delovanje bodo prav tako imeli enake možnosti za uspeh, kajti zdaj bodo plačani in ne bodo zaostajali za privilegiranimi kolegi. Do to smo dosegli na osnovi pogodbe in načela nediskriminacije. Mi poskušamo vedno poskrbeti za državljana. Prav tako želimo poskrbeti, da je jasno, kakšni so javni interesi in kakšni so zasebni interesi in kakšna je razlika. Univerzalna skupnost varuhov človekovih pravic je ponosna na vlogo, ki jo ima pri nadaljevanju zagovarjanja Splošne deklaracije človekovih pravic. Hvala. Thank you, Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Patriku Gaspardu, predsedniku Fundacije Open Society. Izvolite. Pozdravljeni. Pozdravljeni vsi govorniki in pozdravljeni vsi, ki ste na tej konferenci. Vesel sem, da sem predstavnik civilne družbe na tej konferenci. Hvala vam, hvaležen sem vam, ampak mislim, da je tudi nujno, da ukrepamo. Aj, wej, wej, je bil pred kratkim tukaj, ko je bil v zaporu, nas je vse pozval, da smo zelo aktivni in da vedno iščemo odgovornost, da smo obsedeni. Mislim, da je to najboljši opis tega, kaj civilna družba je, ampak ta obsesija mora biti čim bolj lokalizirana. Pri pripravi deklaracije je Eleanor Roosevelt dejala, kje se začnejo univerzalne človekove pravice. Blizu doma. Gre za okolje posameznika, za soseščino, za šolo ali univerzo, za tovarno, kmetijo ali pisarno, kjer oseba dela. Mi poskušamo pomagati ljudem, ki delajo mm, ali ki so doma, naprimer pravnikom v Sierra Leone, protestnikom v Armeniji, skupnostim, ki si želijo pravico do izobraževanja na češkem, naprimer. To je ključni trenutek za človekove pravice po svetu. Vendar ne smemo pozabiti na človeško plat. Pravica se včasih zdi kot nek abstrakten pravni princip, ne pa kot nekaj živega politika je zašla včasih v slepo ulico, tudi v moji državi. In zdaj so nekatere države, ki so bile prej v spredju, zdaj dejansko v ozadju. Ljudje so razočarani, globalizacija ni pripeljala napredka na področju socialnih in gospodarskih pravic, ponekod je prišlo celo do korakov nazaj. Imamo ozračje, kjer zmagovalec dobi vse in to spodkopava priznavanje človeškega bitja. Voditelji si izmišljujejo vedno nove načine, da utišajo aktiviste in da krčijo izvajanje teh pravic. V tej dvorani je veliko institucij, ki imajo dolgoletno tradicijo zagovarjanja človekovih pravic. Vendar izzivi so veliki. Zagotoviti moramo novo vodilno vlogo in vizijo za mlade, ki so odrasli z močnim okvirom za pravice, vendar ta okvir jemljajo kot nekaj samoumevnega in ne vedo, da je treba biti vedno pozoren. In seveda tudi za tiste, ki jih danes ni tukaj, moramo poskrbeti, zato ker morda niso dobili vizuma ali pa ne smejo potovati, morda so v zaporu ali pa so žrtve maščevalnih ukrepov, ker so se že kdaj oglasili več kot 300 zagovornikov človekovih pravic je bilo ubitih samo lani. Ampak naj bom bolj specifičen. Danes sem tukaj v imenu Uzmana Kavale v Turčiji. On je izobraženec in zagovornik človekovih pravic in zato so ga strpali v zapor. Tu sem pa tudi v imenu 13 protestnikov v Južnoafriki, re, Južnoafriški republiki, pred nekaj leti so jih zaprli. Zato sem danes jaz tukaj. Preznujemo torej 70. obletnico in nažalost vidimo, da politični voditelji niso več pripravljeni govoriti o pravicah. Ko o tem govorijo, se zdi, da govorijo o tem na konferencah in na dogodkih, kot je tale, ampak ne govorijo o tem v situacijah, kjer je v igri več interesov. Tri potrebe trenutno obstajajo. Zagotoviti moramo pravice aktivistov, potem moramo imeti močno politično vizijo za pravice, zlasti, če je to neprijetno za vlade in posodobiti moramo idiome in taktiko v zvezi s pravicami. Vlade poskušajo pobegniti obveznostim. Civilno družbo in nevladne organizacije predstavljajo kot problem. študentska gibanja, sindikate in tako naprej označujejo kot tuje agente in trdijo, da jih je treba omejiti. Skrbi me, da so nekatere sile na strani pravic padle v to past. To omejuje razvoj, kaj ti gre za omejevanje tega, kdo lahko govori. Aktivizem v Rusiji ni ogrožen zato, ker nevladne organizacije nimajo uh, standardov, ampak zato, ker zakonodaja omejuje njihovo delovanje. Naprimer, razprava o civilni družbi v Nikarakvi se ne posveča temu, ali imajo nevladne organizacije ustrezne odbore, ampak uh, posvečati bi se morali odloči, odločitvi predsednika Ortega, da je odpustil študente, naprimer. Prav tako moramo skrbeti, da se bodo zakoni v zvezi z bojem proti terorizmu upravljali tako, kot je treba. Nove metode so uporabljene tudi strani medijev. OZN so ključnega. OZN je ključnega pomena za določanje standardov pri zaščitvi človekovih pravic. Gospa Mišel Bašele je odlična zagovornica človekovih pravic. In junija je komisar Zaid povedal naslednje: Samo pogum je ustrezen za to, da bomo lahko izpolnili našo nalogo. Ne smemo se skrivati, ampak moramo biti pogumni. Tak pogum potrebujemo tudi strani političnih voditeljev, vključno v Evropskem parlamentu. Pogumni morajo biti kot zagovorniki človekovih pravic tudi tisti na mačarskem, ki so tudi javno govorili o tem, kako napad na civilno družbo vpliva na njihovo delo, kako to vpliva na njihova življenja. Pravice niso samo odgovornost civilne družbe, mednarodne in regionalne organizacije, pa tudi nacionalne vlade in podjetja morajo vsi pokazati, da so sposobni voditi tako da pripravijo ustrezno vizijo. Prvič, poskrbeti moramo, da bomo zadeve razsvetlili, kajti avtoritarni režimi lahko izvajajo svoje dejavnosti, zato ker operirajo v senci. Prav tako moramo zaščititi družbe in organizacije civilne družbe. Institucije morajo uporabiti verodostojnost za to, da podprejo delo predstavnikov civilne družbe. Zato, da lahko zaščitimo, naprimer, uzmane kavalove in druge, ko zagovarjajo človekove pravice. Tretjič, potrebujemo tudi načelno vodstvo. Zdaj smo v Evropskem parlamentu. Evropska unija ščiti pravice iz drugega člena pogodbe o delovanju EU, od človeškega dostojanstva do pravne države, do pravic manjšin. Naslednja komisija bo morala to upoštevati, ko začne s delom leta 2019. In zadnjič, tudi svet posla mora prevzeti odgovornost. Ne moremo dopustiti, da cveti korupcija. Delati je treba odločno, in interesi javne družbe morajo prevladati. Lani so fundacije porabile okrog 40 milijard dolarjev, morda se to zdi veliko, ampak če razmislite o mednarodnih poslih, vam lahko povem, da je bilo poslov sklenjenih za več kot 1,5 milijard. 4 trilijona dolarjev. Potrebujemo novo vizijo pravic za novo generacijo, ki je odrasla s tem okvirom, ampak eh, niso pripravljeni biti aktivni vsak dan. No, kako bi lahko posodobili naše taktike v digitalnem svetu, naprimer. Fundacija Open Society ima izkušnje s tem, kajti Facebook nas je tudi že napadel. Ekstremiste so zaposlili za to, da bi karikirali našega utemeljitelja, Georgea Sorosa, naprimer. Mi pa poskušamo predstaviti, kako njihovo delo predstavlja tveganje za demokracijo. Na koncu želim povedati naslednje. Gre tudi za integriteto parlamenta, kajti vi predstavljate evropske državljane, čakajo vas volitve in zdaj morate biti še posebej aktivni. V parlamentu ste sprejeli pogumno odločitev. Pred dvema mesecema ste sprejeli odločitev, da boste sprožili postopek v okviru sedmega člena proti Mačarski. Zdaj morajo države članice prav tako upraviti svojo nalogo. Akcijski načrt za človekove pravice bo pregledan leta 2019 in res lahko Evropska unija še enkrat prevzame vodilno vlogo takrat. Na koncu želim povedati naslednje, da naša vizija vključuje družbe, ki so varne, poštene in enake. Vendar vizija ni dovolj. Spregovoriti moramo, sodelovati moramo, uporabiti moramo novo taktiko in nove pristope če želimo, da bo stota obletnica univerzalne deklaracije res to, kar je želela doseči Ellen Roosevelt, torej da bi se pravice začele doma. Hvala. Ja, lahko se le strinjamo z vami to, da se moramo znebiti predsotkov, zato da se lotimo Eh, teh eh, izzivov, mislim, da moramo delati v tej smeri. Sedaj smo prišli na to točko, da imamo čas za vprašanje in odgovore. Sedaj imamo dva prispevka otrok iz UNICEF-a, Elizo in Ivana. Nimo da kar besedo, Eliz, izvolite. I am Eliza. Jaz sem Eliza iz Italije. Skrbi me, kaj se dogaja z mladimi, kot sem jaz v Siriji in Libiji. Ljudje so morali zapustiti svoje hiše, svoje skupnosti, številni so umrli. Če bi bila jaz v takšni situaciji, bi tudi jaz iskala varno zatočišče. Splošna deklaracija o človekovih pravicah navaja, da morajo vsi živeti v miru, ne glede na njihov status in izvor. To je vprašanje za gospod Bašele. Kako lahko vi poskrbite, da bodo otroci, ki trpijo, zaščiteni? Grazie. Hvala. Ivan. Mesdames et messieurs, bonsoir. Récemment, j'ai lu sur un... Gospe in gospodje, nedavno sem na internetu prebral članek, ki me je prav posebej zaznamoval o domačem nasilju, o nasilju nad ženskami in puncami. Presenetilo me je to, da je toliko nasilja in da tega ljudje ne vedo. In kako se pravzaprav deklice počutijo krive, čeprav so one žrtve kmalu bom uh, polnoleten in zanima me vaše mnenje. Vi, kaj bi vi storili, če bi poznali deklico, ki je žrtev takšnega nasilja? Mi se darono dve domande molto chiare. Adesso... Zelo konkretna, dve zelo konkretni vprašanji. Sedaj pa bomo dali za dve minuti besedo štirim, petim predstavnikom nevladnih organizacij ali poslancev, ki so tu z nami. Najprej izvolite eh, gospod Suskind iz Belgijskega senata. Izvolite. Gospa Suskind. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej hvala gospodu Gasparju, da nas je spomnil na Osmana Kavalo. Eno leto je že v zaporu zato ker je želel podpreti organizacije, ki si prizadevajo za človekove pravice v Turčiji. To kaže, v kako težkem položaju so zagovorniki človekovih pravic v Turčiji in to kaže tudi na degradacijo človekovih pravic v tej državi. Mislim, da moramo zagotoviti učinkovito sodelovanje med multilateralnimi organizacijami, Evropskim parlamentom, nacionalnimi parlamenti in civilno družbo. Gospod Lambrinidis ima prav, ko pravi, da če se vas da naučiti, da sovražite, se vas da naučiti, da tudi ljubite. Včeraj sem to slišala, ko sta se pogovarjala Izraelec in Palestinec, oba sta izgubila hčerke in ona dva poskušata zdaj s spravo premustiti težave in razlike. Govorila sta pred Belgici in to je lekcija za prihodnost in to sem želela povedati. Hvala. Thank you. Uh, Hvala. Ora, Išalid Ibrahim, eh, Group Center for Human Rights. Group uh, Center za človekove pravice. Thank you, Mr. Chair. Hvala, gospod predsednik. Hvala za to priložnost. Pozivam EU, da izvaja smernice EU za zaščito zagovornikov človekovih pravic v moji regiji. Zagovorniki v moji regiji so predmet nadlegovanja in lažnih obtožnic, prav tako iz, uč, jih včasih mučijo. Storiti je treba vse za to, da bomo izpustili zagovornike človekovih pravic po vsej regiji imena. Nesim Sade, Walid Abu Khair, Raif Bedawi, dr. Mohamed Al-Kahtani in Saudi Arabija, Ahmed Mansour in dr. Mohamed Rukun, United Arab Emirates, Nabi Rajab in Abdelhadi Al-Khawaji in Bahrain in all in vsi drugi pridržani aktivisti v tej regiji morajo biti izpuščeni. Če bodo vsi miroljubni glasovi za zapahi, potem bodo besedo dobili samo teroristi, kar zadeva prostor za civilno družbo, rekel bi, da prostora praktično več ni. Takoj moramo ukrepati za to, da bomo pomagali vsem v moji regiji, pa tudi v drugih regijah. Za EU je zelo pomembno, da je proaktivna, ne samo da se odziva, ko pride do masovnih kršitev človekovih pravic v moji regiji, vključno z ubijanjem novinarjev. Kaj pa reševanje ljudi v Jemnu? Ne smemo več prodati orožja v Saudsko Arabijo mi bomo nadaljevali z svojim miroljubnim in legitimnim delom, ampak potrebujemo podporo EU, OZN in drugih institucij. Hvala. Hvala. Simona eh, Surjano. Simona Surjano, poslanka italijanskega parlamenta, izvolite. Si, salve, grazie. Dobrodan, hvala, hvala za priložnost da lahko danes eh, prisostujem pri tej, na tem zelo pomembnem dogodku, ki je tudi zelo praktičnega pomena. Obeležujemo 17. obletnico sprejetja splošne deklaracije človekovih pravic in še vedno se pogovarjamo o tem, kaj je bilo storjenega in kaj še lahko storimo. Izzivi so vedno večji v globalnem in digitaliziranem svetu. In Včasih je težko izvajati določena načela, včasih je težko tudi eh, videti prav me v tem, kaj je prav in kaj je narobe. Eh, Italija mm, sodeluje pri številnih pobudah, ko gre za spodbujanje človekovih pravic. Eh, odbor našega parlamenta se zlasti osredotoča na človekove pravice in pravice lotili smo se več eh, preiskav, eh, ko prav tako eh, proučujemo mednarodno trgovino. Ne pozabimo, da mm, tudi pri mednarodni trgovini lahko pride do sprememb nacionalnih zakonodaj in s tem se tudi zmanjšujejo oziroma spremenjajo pravice. Prav tako bomo imeli uh, poročilo glede tega. Italija je znotraj sveta za človekove pravice pri ZN in uh, uh, moramo ukrepati ne le, ko gre za človekove pravice, temveč tudi, ko gre za uh, vprašanje delovnih pravic, ko gre za vprašanje socialne države Italija. Uh, Eh, želi sprejeti nove ukrepe za to, da bi se borili proti absolutni revščini, s katero se stale še sooča. Želimo imeti enakopraven, eh, dostojen, um, dostojno možnost za vstop na trg dela. To so nekateri ukrepi, ki jih eh, uvajamo. Borimo se tudi proti konfliktom interesom. To so vse ukrepi, ki prispevajo k varovanju človekovih pravic gre za pomembne vrednote, jasno pa je, da je vedno več izzivov in menim, da ukrepanje Evropske unije mora biti odločno, tudi ko gre za socialne pravice. Vse to bo le pomagalo Italiji in državam članicam za to, da bodo okrepile te pravice. Hvala. E adesso do la parola. Dai pa. Rafael Šafinadza iz eh, odbora za boj proti uh, smrtni kazni. Hvala lepa, sem direktor svoje organizacije in spregovoriti želim o splošni deklaraciji in o tem, kaj ta deklaracija pomeni za svet. In sicer, po mojem, je deklaracija prinesla dvoje. Gre za prvič standardizacijo človekovih pravic in drugič za univerzalnost. Gre za pojem univerzalnosti. Izpostaviti želim tretji člen. Tam pravi, da ima vsak pravico do življenja, svobode in varnosti. Pravica do življenja je začetek gibanja za opuščanje smrtne kazni. Po univerzalni deklaraciji so temu sledili ICCPR in drugi protokoli. protokola 6 in 13 in protokol ameriške konvencije, pa tudi drugi protokoli. Izpostaviti želim tudi pomen univerzalnosti. Univerzalnosti za opustitev smrtne kazni, pa tudi za druga prizadevanja. 10. oktober lani sem, ne, letos sem bil na Kitajskem in Srečal sem se z intelektualci in ženami političnih zapornikov. Vsi so me prosili naslednje: Lepo prosim, ne pustite, da bi kitajske oblasti vodile pogovor o človekovih pravicah in o specifičnih vidikih človekovih pravic v tej ali drugi državi. Lepo prosim, govorite o univerzalnosti človekovih pravic o univerzalnosti pravice do življenja, o univerzalnosti opuščanja smrtne kazni. Treba je govoriti tudi o pravicah zapornikov. Človekove pravice so enake v Iranu, v Saudski Arabiji, na Kitajskem, v ZDA ali v EU. Pravica do življenja je enaka povsod. Jasno je, da smo dosegli veliko napredka, kar se deva opuščanje smrtne kazni. Več kot dve tretjini držav članic OZN ne izvajata smrtne kazni ali po črki zakona ali v praksi. 27. februarja bo v tej dvorani slovesnost ob odprtju kongresa za boj proti smrtni kazni. Vse vas vabim, da se udeležite tega kongresa, kajti govorili bomo o prihodnih strategijah za to, da bi se borili proti smrtni kazni. Vsi smo na isti strani, vključno s poslanci, vključno z diplomati in aktivisti. Na koncu pa še nekaj. Belgija, Švica in Evropski parlament sponzorirajo ta kongres. Zahvaljujem se torej še posebej Evropskemu parlamentu. Zdaj pa še moj citat Mandele za Stavrosa. Moj prvi citat so njegova pravila. Drugi citat pa je naslednji. Smrtna kazen je barbarsko dejanje. Gre za izraz živalskega instinkta v ljudeh. Hvala. V minuto pere Manfred Novak. Ena minuta za Manfreda Novaka. Uh, you, Hvala, gospod predsedujoči. Slišali smo, da demokracija. Eh, vladavina prava in človekove pravice so v najglobi krizi, odkar je bila sprejeta splošna deklaracija človekove pravice. In veliko razlogov je za to, zlasti ekonomska neenakopravnost, to ste tudi vi omenjali, to spodkopava socialno kohezijo in družbeno tkivo naših družb in to vodi v radikalizacijo, v ekstremizem in nasilje. Moramo se boriti za človekove pravice, vendar to je možno le, če se lotimo razlogov za te krize. Potrebujemo eh, drugačen pristop pri ekonomskih in socialnih politikah, zato da bomo lahko se držali uh, splošne deklaracije človekovih pravic in Dunajske deklaracije. Evropska unija je ključni akter, ki bi lahko dal z, dala vzor za tako spremembo in številni zagovorniki človekovih pravic pričakujejo od EU, da bo prevzela vodilno vlogo. Notranja in zunanja politika mora temeljiti na teh vrednotah, vendar Evropska unija mora storiti veliko več. Najdem dva kratka primera. Prvič, enakopravnost in medsebojno soodvisnost ljudi mora resno imati in spodbujati človeka pravice, tako kot spodbuja civilne pravice. Ne smemo eh, zmanjševati socialne države, temveč moramo spodbujati socialno pravičnost. Drugič, moramo več investirati v ozaveščanje in moramo usaditi vrednote človekovih pravic v Eh, srči, v, v, v srce tistih, ki so opuščeni ob strani. Moramo spodbujati globalno državljanstvo skladno s četrtim ciljem trajnostnega razvoja in moramo širiti to idejo znotraj EU, pa tudi po vsem eh, svetu. In uh, mi smo lahko močan uh, partner Evropskemu parlamentu in lahko spodbujamo izobraževanje področje človekovih pravic. Thank you. Mišel. Mišel. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lisa me je vprašala, kaj lahko storimo zato, da zagotovimo, da so otroci zavarovani. To ni samo delo mojega urada. Sama sem tudi zdravnica, pediatrinja, pa tudi mati in babica, tako da vedno bom se bom zagovarjala, bom vedno zagovarjala pravice otrok, pravice žensk. Za me je to zelo pomembna tema, s tem se že več let ukvarjam, da moramo delati na različnih področjih, moramo eh, sodelovati z vladami, tako da bodo vlade naredile najbolje, kar lahko, da bodo investirale v otroke, da jim bodo dale uh, zdravstvo, šolstvo, skrb od samega začetka naprej. Kaj ti otroci so prihodnost države in morajo zagotoviti, da so otroci zaščiteni, da se jih dobro nahrani, da se jih podpira. Prav tako je treba politično vlagati v ženske, kajti ženske so tako pomembne za zagotavljanje tega. Ne pravim, da to ni odgovornost očetov, ne menim, da razumeti, vendar pomembno je opolnomočiti ženske. To je vedno pomemben dejavnik za to, da zagotovimo varovanje otrok. Sama sodelujem z UNICEF-om, zato da bi videli, kako bi lahko gradili partnerstva, sinergije, kajti v sistemu OŽN eh, želimo biti glas tistih, ki nimajo glasu za to, da gradimo zmogljivost in da damo tehnično podporo. Zlasti govori z vladovino prava in demokracijo, vendar menim, da imamo tudi temeljno nalogo, da zagotovimo, da se spoštujejo otroške pravice in mislim, da lahko skupaj z drugimi akteri uh, ustvarjamo sinergijo. Lahko bi govorila ure in ure, vendar nimam toliko časa. Kajti to je za mene zelo uh, pomembna tema. Moramo zagotoviti, da se izvaja agenda 2030 glede trajnostnih ciljev. Moramo zagotoviti, da v Katovicah na Polskem uh, eh, bomo dobili dobro rezultat na COP24 glede podnebnih sprememb. Če se ne bomo borili proti podnebnim spremembam, ne bomo mogli zagotoviti nobenih pravic ne za otroke otroke, ne za prihodne generacije. In razvojni cili, ki imajo človeka pravice v svojo osnovi, bodo nekaj, kar bo lahko zgodilo, da otroci ne bodo puščeni ob strani. Govorila bom o tem, pa ne le to, temveč sem res prizadevala za to, da se bo to uresničilo. Hvala. Grazie, thank you. Hvala. Klod Moraješ, predsednik odbora za ja, civilne svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Izvolite, boste vi zaključili. Thank you very much, uh, Hvala lepa, Antonio. Želel sem dati slušalke gor, ne toliko italijansko, pa vendarle razumem. Dragi Antonio, dragi kolegi, ima zelo nenavadno nalogo. To je škotski naglas za tiste, ki se sprašujete, odkot prihajam. Eh, no, vem, da se, da se smete nekoliko kasneje zaradi prevoda, zaradi zamude pri prevodu. Torej, naj povem, Mišel Bašele. Prosim, sedite. Eh, Mišel pravi, da se ji uh, eh, mudi na letalo, vendar. Naj povem, zakaj se mi zdi tako pomembno ukvarjati se s človekom, ki sem indijskega porekla, vendar kot otrok, eh, torej v 70-ih leta 78 sva s bratom sedela doma in moji starši so rekli, eh, torej, moji starši so rekli, Nekateri ljudje do sedaj z nami nekaj časa bivali, so akademiki, veste, kaj bom rekla, imajo otroke. Otroci so že veliki, so pa jih mučili, ni se vedo, kaj priznavati, ni se vedo, kaj pričakovati. In pri nas so bili pravzaprav begunci iz Čileja. In do pred nekaj tedni nisem razumel, za kakšno mučenje šlo. Torej, leta 78 so mi povedali, kaj je to mučenje in potem sem razumel, kaj so to človekove pravice. Leto dni kasneje je gospa Ajende prišla v naš, naš kraj in mi je dala poster, ki ga imam v svojem radu in se je zahvalila našem kraju zato, ker so prevzeli begunce. Torej, to so bili begunci iz Čile iz leta 78. Uh, eh, nikoli vas nisem srečal, vendar se mi zdi, kot da vas poznam, ker sem poznal eh, begunce iz Čile iz tistega časa. Torej, to moj ni napisan zaključek, vendar, ko sem videl, da odhajate, se mi je zelo prav, da vam to povem. Hvala za vaše delo. In če bodo rekel, da vi ne razumete človekove pravice, mislim, da jih. Hvala za vaše delo. In uh, nisem slišal torej, vašega prispevka, vendar sem pripričan, da razumete, zakaj gre, ko govorimo o človekovih pravicah. Hvala. Hvala. so, so Patrick said, so I, I was late because. Torej, nekoliko sem zamudil in sedaj bom omenil staro se na Bredinica, ker sem zamujal, zato ker Antonijo je predsednik pododbora za človekove pravice, ki se ukvarja s človekovimi pravicami po vsem svetu in naš odbor se ukvarja z človekovimi pravicami tu v EU. In potem boste rekli, v EU je morda vse prav, vendar zdaj smo imeli eh, hearing eh, glede eh, težav v pravosodju na polskem. Veste, kaj se dogaja na mačarskem in šlim državah članicah. In Stavros Lambrinidis, ki je predstavnik za EU in za preostali svet in gotovo se tudi Antonijo strinja z mano, da moramo povezati naše vrednote. In da ne smemo človekovih pravic nikoli vzeti kot nekaj samo po sebi umevnega, tudi tu pri nas moramo najprej pomesti pred svojim pragom, preden sklepamo partnerstvo z drugimi državami. To želimo poudariti in želimo zelo jasno povedati uh, vsem, ki se borijo za človekove pravice. Ko je Staros govoril o človekovem dostojanstvu, mislim, da ne moremo delati drug z drugim, če nimamo enakega spoštovanja za človekove pravice. To je prvo in pomembno sporočilo glede človekovih pravic. In druga stvar, ki jo želim mm, povedati, je to, da Patrik iz Open Society je citiral Eleanor Roosevelt in je rekel, da se pa človekove pravice začnejo pri majhnih stvarih, ki so človeku blizu, doma. Obstajata dve težavi s človekovimi pravicami, ki se porajata. In, zakaj, in pravzaprav smo zato tu, zato smo sklicali ta eh, sestanek, ta dogodek in hvala našemu odboru za znaj zadeve in pododboru šle kapice, da sta to organizirala. Ali so šle kaj pravice preveč ohlapen koncept, tako da je vse uh, pravzaprav ohlapno in potem to ignoriramo, ali pa so šle kapice posod in se potem borimo z šle kapice posod, naj povem. Sam sem bil rojen v Jemnu, v Adenu. In takrat so nas deportirali, takrat je bilo veliko grozodejstev, ki so se dogajale v tem državi, vendar se tega sam ne spomnim. Dan današnji prihaja do zlorab človekovih pravic in družbeni mediji so povsod, tako da to vsak dan pravzaprav vidimo doma. In kaj sem želel povedati, Antonijo? danes, če smo Evropska unija vrednot, moramo razumeti splošne deklaracije človekovih pravic kot nekaj, kar moramo posodabljati, kar mora biti upoštevno in kar moramo razumeti in da je to, da je to deklaracijo treba praktično izvajati. Naj vam en primer, ki nas vse zavezuje. Begunci v taboriščih v Grčiji uh, begunci v Nigru, potem begunci v taboriščih v Libiji, kjer se jih muči, sam sem jih videl, pa vendarle se jih tja vrača. Tam se jih muči in veliko jih stori tudi samomor, tam umirajo, vendar vseeno ne želijo nazaj. To so vse ljudje, tudi za njih veljajo človekove pravice. Uh, vendar so v drugih, vendar so v drugih krajih in mi moramo najti rešitve, moramo po, se boriti za človekove pravice povsod. Zato je zelo pomembno, da smo organizirali uh, ta dogodek, da smo zbrali ljudi, ki se borijo za človekove pravice, da smo zbrali predstavnike nevladnih organizacij, civilne družbe, številni med vami veste veliko več kot mi in hvala, da ste prišli. Moja naloga je rečen hvala vem, da ste utrujeni že mm, cel dan delate, do podne ste imeli sestanke in eh, pravzaprav je res eh, slabo, da sem prišel zadnji sem in še enkrat hvala za organizacijo. Nič ni bolj pomembnega od boja za človekove pravice. Ta boj mora postati bolj realen, bolj relevanten in današnji govorniki so to res izpostavili. Res hvala, hvala za vaše sodelovanje, v imenu vseh mojih kolegov in hvala Antoniju. In upam, da ste uživali v današnjem delu in da ste tudi vi kaj dobili iz tega splošne deklaracije človekovih pravic. Mora postati aktiven dokument, ne zgolj kos papirja, temveč nekaj, za kar se borimo vsak dan. Hvala lepa. Grazie, grazie, una e giornata. Hvala. No današnji dan se še ni zaključil, kajti sedaj imamo uh, drugi panel in videli bomo nekaj videov uh, zagovornikov človekih pravic. Hvala uh, tistim, ki ste spregovorili v okviru prvega panela. Katalog tala smakom drev. No effort for humanity is in vain.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 filmove, uh, idemo, izlazimo na ista mesta i pijemo kafe, a onda jedino što nas razlikuje opet ta boja kože. I ta boja kože nije dovoljno dobra da mi kao pripadnici romske zajednice budemo ravnopravni članovi našeg društva. Želim da dam svoj neki doprinos da se takve neke stvari uh, menjaju. preko deset godina uključena u romski aktivizam i nekako najviše me ispunjava baš rad sa mladim ljudima. Ali ne samo sa mladim ljudima, pripadnicima moje zajednice, nego i sa mladim ljudima koji eh, iz većinske i opšte populacije. Danas mi u Srbiji imamo mrežu romskih eh, omladinskih eh, organizacija. I mi smo ne samo prva eh, formalna mreža u ovom delu Balkana i Evrope, nego smo i prva manjinska zajednica koja se organizovala na neki formalni način i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 Yeah. Ja. So, ladies and gentlemen, may I please ask. Gospe in gospodje, prosim, sedite. Moje ime je David McAllister, sem poslanec Evropskega parlamenta. Imam čast, da sem predsednik odbora za zunanje zadeve in sedaj imam tudi ta privilegij, da lahko nadaljujem z delom, z drugim panelom, kjer se bomo osredotočili na človekove pravice na globalni, regionalni in lokalni ravni. V tem ste danes že uh, večkrat slišali, da, je, da so človekove pravice osnovna vrednota Evropske unije, kot je tudi zapisano v členu dve Lizbonske pogodbe. Znotraj Evropske unije je zlasti Evropski parlament tisti, ki uh, izreka poklon tistim, ki zagovarjajo človekove pravice. In sicer podeljujemo uh, nagrado Saharov, to smo začeli pred 30 uh, eh, leti. In pet nagrajencev je kasneje dobilo Nobelovo nagrado za mir, med drugim tudi Denis Mukwege in Nadja Murat, ki sta jo prejela leta 2018. Eh, za naše poslance je zelo pomembno vprašanje človekovih pravic eh, v Evropski uniji in zunanje, sprejemamo različne resolucije, imamo sestanke delegacij s parlamenti v tujini in prav tako sodelujemo v volilnih opazovalnih misijah. Evropska unija si zelo prizadeva za prizadevanje spodbujanja človekovih pravic, vemo pa, da je treba storiti še veliko več, moramo izboljšati preprečevanje, moramo okrepiti hitro odziv, moramo uh, uporabljati globalne mehanizme za odpravo krivic, moramo uporabiti digitalne tehnologije in se zavedati eh, teh sprememb, ki ne smejo iti v, torej v škodo človekovih pravic. 70. obletnica deklaracije človekovih pravic nas spominja to, kako eh, lahko, kaj lahko še trimo v prihodnosti. Veselim se produktivni razpravi eh, voditeljev na tem področju različnih koncev sveta. Pozdravljam naših pet gostov tu na Gorniškem odru, ki bodo predstavili svoje izkušnje, ki bodo torej povedali, kako menijo, da je najbolje spodbujati človekove pravice v našem svetu, ki je poln izzivov. Pogovarjali se bomo o možnih sinergijah in o možnostih krepitve mednarodnega prava na področju človekovih pravic. Vsi govorniki vedo, da se morajo držati svojih desetih minut. Prvi govornik je gospod eh, Torbjörn Jagland, generalni sekretarjat Sveta Evrope. Žal ni mogel priti sem. Zato nas bo nagovoril preko video sporočila. Naš drugi govornik bo Žuel Hernandez Garcia, ki sedi tu na moji levi, komisar medameškega odbora za človekove pravice in predsednik medameškega pravosodnega odbora. Tretji govornik, ki sedi na tej strani, bo gospod Remingoj Lumbu, odbor Afriškega odbora za človekove uh, in ljudske pravice. Četrti četrta govornica bo gospoda Katržina Karadabhace, prva namestnica uh, Ovsevega urada za demokratične institucije človekove pravice, peti, govor, peta govornica bo po profesor Sebrate Rudolf, predsednica uh, Mednarodnega zavezništva institucij za človekove pravice in članica odbora z Evropske mreže eh, institucij za človekove pravice. In na koncu boste govorila profesorica Pamel uh, Palma ter odvetnica in profesorica na Ryerson Univerzi v Torontu. Potem bomo imeli čas za vprašanja in odgovore. Če želite uh, postaviti vprašanje, prosim, izpolnite obrazec na mizi in ga uh, predajte stevardom. Najprej pa bomo dali besedo, uh, oziroma bomo videli sporočilo Torbana Jagleda. Evropski parlament, oziroma teden človekovih pravic je eh, izjemno dobro umeščen v čas, ko se obeležuje 700 obletnica sprejetja splošne deklaracije človekovih pravic. Ta deklaracija je bila sprejeta po drugi svetovni vojni in določa prvič temeljne človekove pravice, ki jih je treba univerzalno varovati. Tveleti kasneje je svet Evrope sprejel Evropsko konvencijo za človekove pravice. To je eh, skupen sistem, ki jamči pravice iz univerzalne deklaracije in ki se izvaja preko sodb Evropskega sodišča za človekove pravice tu v Štrasburgu. Ta konvencija in kasnejše pogodbe so spremenile Evropo in in to na bolje. Enake pravice za otroke, rojene zunaj ali znotraj zakonske zveze. Dekriminalizacija enakospolnih odnosov, odprava smrtne kazni v Evropi. Te stvari se niso zgodile po naključju. Zgodile so se zato, ker smo imeli kulturo človekovih pravic in ker je potem to tudi podprla zakonodaja. Danes sodelujemo z multilateralnimi partnerji, imamo prav posebno partnerstvo z Evropsko unijo. EU pogosto uporablja sklepe Sveta Evrope za osnovo za delovanje na področju človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. In Svet Evrope eh, izvaja številne projekte na osnovi sodelovanja z Evropsko unijo in financiranja. Eh, skupaj se zauzemamo za napredek človekovih pravic na ozemlju 28-terice. Danes smo v Evropi priča eh, porastu nacionalizma in populizma in to spodkopava multilateralizem in skupne prednote. Naj ta teden človekovih pravic postane pravica ne le zato, da poudarimo sodelovanje med sabo, z vladami, s civilno družbo, temveč tudi zato, da glasno spregovorimo, da ponosno povemo, kaj smo dosegli s pomočjo človekovih pravic za vsakega evropejca v država članicah. Ta napredek se mora nadaljevati in ne sme nazadovati. Želim vam uspešno konferenco in produktiven eh, teden človekovih pravic. Okay, ja- to je bil Torban Jagland. No, to je bilo njegovo kratko sporočilo po videu. Sedaj pa bom dal besedo Želo Hrenzo Grsi, izvolite. Hvala lepa, gospod McAllister. Dragi prijatelji z eh, govorniškega odra. Medameški odbor za človekove pravice je si štejo čas, da je danes tu, ko obeležujete 700. obletnico splošne deklaracije človekovih pravic. Eh, Medameriški odbor zelo ceni delo Evropskega parlamenta za spodbujanje človekovih pravic v Evropi in posod po svetu. Danes praznujemo 700. obletnico splošne deklaracije. Na ameriškem kontinentu prav tako obeležujemo 700. obletnico ustanovitve organizacije ameriških držav in sprejetja ameriške deklaracije o pravicah in obveznostih ljudi. V zadnjih 70 letih je univerzalni in medameški sistem človekovih pravic uh, eh, potekal hkrati in se na ta način tudi krepil. Naš regionalni sistem smo okrepili z standardi Združenih narodov. Medameriški sistem je plot dialoga znotraj ameriškega sistema. Konferenca v, Čap v Čapultepeku je bila prelomnega pomena za uh, Eh, vzpostavitev načrta za človekove pravice. Na pripravi za konferenco v San Francisco je mehiška vlada sklicala konferenco v Čapultepeku, ki je potekala od 21. februarja do 8. marca. Namen konference je bil, da bi vladam ameriških držav dali priložnost za pripravo na prihodnjo organizacijo. V resoluciji številka 40, ki je imela naslov Mednarodna zaščita temeljih pravic ljudi, je konferenca naložila medameriškemu pravosodnemu odboru naj pripravijo snutek deklaracije mednarodnih pravic, ki naj bo sprejeta v obliki konvencije. Medameriška konferenca je sprejela ameriško izjavo in ameriško konvencijo o človekovih pravicah. Medameriški sistem se je na to hitro razvijal eh, po koncu druge stone vojne, potem, ko so združeni narodi postali operativni. 21 ameriških držav se je sestalo v Bogoti aprila 48, takrat je bila spreta listina organizacije ameriških držav. Takrat je bila sprejeta tudi ameriška deklaracija človekovih pravic. Ameriška deklaracija, ki je bila sprejeta nekaj mesecev pred univerzalno deklaracijo, je pod Eh, poudarila pomen zavarovanja človekih pravic in eh, navedla katalog osnovnih temeljih političnih in ekonomskih pravic. Hkrati pa ameriška deklaracija eh, vsebuje nabor obveznosti za ljudi. Ameriška deklaracija je nekoliko drugačna od doktrine, da država članica daje pravice in se drži tega, da so interesi uh, del človekovega pravica. Uh, prva preambula pravi, vsi ljudje se borijo so, svobodni ter imajo enako dostojanstvo in pravice. Danes tem razumem vez, da bi morali drug z drugim ravnati kot bratje. Ameriške države se zavedajo oziroma priznavajo to, da kot država sprejema zakonodajo, uh, zgolj prizna pravice, ki že obstajajo, ne glede na obstoj države. Zakonsko zavezujoč instrument je bil sprejet eh, v Santiago v Čilo augusta 1959. Zunani ministri so sprejeli resolucijo v dveh delih. V prvem delu so med ameriškem svetu pravnikov naložili naj pripravi konvencijo o človekovih pravicah, Po drugi strani so potrdili vzpostavitev medameriškega odbora za človekove pravice, s katerimi bi dosegli cilje prihodne konvencije. Priprava mednarodnega sporazuma je trajala deset let. Proces je bil prekinjen v času sprejemanja mednarodnega sporazuma o civilnih in političnih pravicah in mednarodne konvencije o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. Obe dve konvenciji sta bili sprejeti leta 1966 v okviru Združenih narodov in medameriška, medameriško združenje je uh, želelo preveriti kompatibilnost teh instrumentov. Kasneje je, medameriški, uh, je medameriška konferenca v Kostariki sprejela ameriško konvencijo in sicer novembra, 20, novembra 1969. Sporazum iz San Joseja je začel veljati 18. julija 1978 ko je bilo ratificiranih, ko je enajst držav ratificiralo to konvencijo. Ta konvencija določa obveznosti držav in pravice posameznikov. V drugem delu ameriška konvencija navaja uh, načine, kako zavarovati te pravice in navaja, kdo so pristojni organi za ugotavljanje skladnosti uh, in izvajanja teh pravic. Medameriški s tem, torej dva organa ima medameriški medameriški odbor in medameriško sodišče človekove pravice. Odbor je glavni organ organizacije, sodišče pa je organ, ki je vzpostavljen v okviru ameriške konvencije. Ta sistem je bil navdahnjen z zgodnim ameriškim sistemom, vendar ameriški sistem ima dve instituciji. In odbor obravnava zadevo na prvi ravni, In če se zadeve ne uredijo na tej ravni, potem odbor eh, toži državo pred sodiščem. Eh, sodne odložbe sodišča so, za, so pravnomočne in zavezujoče. Odbor eh, deluje na osnovi treh stebrov. Imamo sistem zadev in zahtevkov, spremlja situacijo človekovih pravic in ima program za tehnično sodelovanje. Ima enoten mandat, ta organ ima sedem komisarjev in ima izvršni sekretarjat in je pristojen za 35 držav članic organizacije ameriških držav in prav tako želi zavarovati pravice otrok, migrantov, otrok, staroseljcev, eh, zagovornikov človekovih pravic, LGBTI oseb in zaprtih oseb. Eh, odbor ima dva posebna poročevalca za človekove, za, za pravico do izražanja in za socialne, ekonomske in kulturne pravice. Za svojim sistemom ima kvazi pravosodno logo odbor uh, tudi nalaga preventivne ukrepe za varovanje uh, ljudi in ogroženih oseb. Uh, prav tako odbor in lahko uh, torej skrbi tudi za poravnave. Uh, odbor je pristojen za zahtevke oseb ali skupino oseb ali neradnih organizacij, uh, ki ima sedež v eni od 35 držav članic. Le uh, države pogodbenice lahko uh, začnejo postopek na, pri odboru. Dostop do sodišča je odvisen od odločitve odbora, ki je prvostopenski organ. Torej, ta odbor tudi gotovi, ali je uh, sodišče pristojno za zadevo. Um, sodišče ima pravno in svetovalno funkcijo. V pravnih zadevah ugotavlja, ali so države članice kršile svoje obveznosti. V svetovalni vlogi pa odgovarja na vprašanje držav članic ali na vprašanje organov glede skladnosti nacionalne zakonodaje z konvencijami. Danes oziroma doslej sodišče izvalo 20 pravnih mnen glede različnih tem. Medameriški instrumenti in tolmačenje teh strani odbora in sodišče so pomenili razvoj standardov za človekove pravice v državah članicah in če tudi so eh, države članice tiste, ki izvaja mednarodno pravo, pa medameriško eh, pravo se razvija ravno zaradi odločb odbora in sodišča odbor in uh, sodišče imata progresivno tolmačenje, ko gre za načel človekovih pravic, ki so zapisane v osnovnih instrumentih. Sodišče je zapisalo, da je treba upoštevati spremembe in pogoje v današnjem času in prav tako je ugotovilo, da drugi instrumenti ne smejo biti uporabljeni, zato da bi se overalo izvajanje človekovih pravic in da je vedno treba uporabiti najbolj ugodno izvajanje človekovih pravic. V teh 70 letih eh, so ameriške države vzpostavile robusten sistem varovanja človekovih pravic. Eh, Sveda je bil gnodi za to splošna deklaracija in kasneje so bile eh, sprejete druge deklaracije. Pomembno je sodelovanje med odborami in združenimi narodimi. Eh, sprejeta je bila skupna deklaracija novembra 2014. V duhu solidarnosti med ameriški odbor ima tudi mehanizem za, za sodelovanje, za izmenjavo uh, izkušenj in skupni dejavnosti. Dan današnji medameriški odbor želi podariti, kako pomembna je splošna deklaracija. Kot piše v, v listini eh, in v splošni deklaraciji, je pomembno pomeniti, omeniti pomen dostojanstva človeka pravica in enake pravice moških in žensk in prav tako si moramo prizadevati za boljše standarde življenja in večjo svobodo. Hvala. You, Hvala, profesor Garcia. In sedaj gremo naprej v Afriko. Gospod Lumbu, besede je vaše, izvolite. Bonsoir a tous. Večer sem skupaj. Bon hvala vsem organizatorjem tega dogodka na visoki ravni, na katero ste me povabili. Predstavljam torej eh, Evropsko unijo kot komisar in kot posebni poročevalec za varovanje človekovih pravic. Zlasti bi čestitev Antoniju Tajaniju, predsedniku Evropskega parlamenta in starostu Lambrinidisu. Naj povem, da je Evropska, Evropska unija organizirala eh, tudi ob, proslavo ob 17. obletnici splošne deklaracije človekovih pravic. In eh, to smo eh, torej večkrat obravnavali. Naj povem, povedati, kako zelo pomembno je bilo takrat eh, delo nekaterih nevladnih organizacij za sestavo te deklaracije, pa tudi nekaj imen bi omenil, ki je bilo zelo pomembnih, zlasti René Cassin iz Francije, Chang iz Kitajske, Fernande Usib iz Belgije, Santa Cruz iz Čileja, Charles Malik iz Libanona, Madame Franklin Delano Roosevelt iz ZDA in John P. Humphrey iz Kanade. Tako kot vedno je, obeležit, obe, je, je obeleženje 700 obletnice splošne človekovih pravic priložnost za to, da se pogovarjamo o dogodkih, o uspehih in tudi o neuspehih in da govorimo o prihodnosti varovanja človekovih pravic. Ob tej priložnosti se tudi lahko spomnim na vrednote splošne deklaracije človekovih pravic in uh, lahko ponovimo našo zavezanost k tem načelom. Sodelovanje Afrike je bilo omejeno eh, glede na politični kontekst, vendar Afrika in njene institucije menijo, da je ta deklaracija zelo pomembna. Takrat v tistih časih so le tri države iz Afrike sodelovali pri pripravljanih delih tega besedila, ki je bilo spet leta 1948. Liberija je dala pozitivno mnenje in je bila ena tistih 48 držav, ki so glasovali za. Afriš, eh, Af, Južna Afriška unija, torej to je danes Južna Afriška republika, se je vzdržala, Egipt pa je imel pridržek iz filozofskih vprašanj. Naj povem, da je pravzaprav ta deklaracija bila prva izjava pravic vseh ljudi. Njen moralni, filozofski in pravni vpliv je bil izjemen po vseh kontinentih. Splošna deklaracija je ideal za vse ljudi, za vse narode, za vsakega posameznika, za vsak organ. Vsakdo bi moral uh, se zauzemati za priznavanje in za univerzalno izvajanje te de deklaracije. organizacija afriške enotnosti je leta 1965 potrdila uh, svojo, uh, svojo priznavanje te deklaracije, ker se je zdelo, da je to dobra osnova za mirno sodelovanje in za mednarodno sodelovanje na področju človekovih pravic. Afriška listina človekovih pravic je bila sprejeta leta 81 in to je bila pravzaprav izraz afriških držav, da bi prispevali k univerzalnemu pristopu glede človekovih pravic. Pri tem pa, da bi se upoštevalo tudi afriške kulturne specifike. Eh, katere stvari se nam zdijo zelo pomembne? Naj spostavim štiri stvari. Splošna deklaracija človekovih pravic je bila pomemben navdih za tiste, ki so sestavili afriško listino. Afriška listina je okrepila določene določbe splošne deklaracije človekovih pravic in jih je postavila v afriški kontekst. Tretjič, obstaja bogato sodelovanje med afriškimi mehanizmi in eh, mehanizmi Združenih narodov. To se nam zdi nujno že iz same ga sistema deklaracije. In četrta stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je to, da splošna deklaracija človekovih pravic je postavila standarde glede izvršljivosti človekovih pravic, glede varovanja teh pravic. In varovanje človekovih pravic je uh, nekaj, za kar je pristojna Afriški, Afriški odbor za človekove pravice. Torej, splošna deklaracija človekovih pravic je matrica za večino mednarodnih eh, dokumentov za varovanje človekovih pravic in tudi prvi verno vdiha za afriško listino. Splošna deklaracija človekovih pravic je kompromisni dokument, tako kot afriška listina in eh, upoštevati je bilo treba različne politične vidike, stališča in ta deklaracija je natančnejša od afriške deklaracije, ki so uh, včasih takšne, da nekoliko omejujejo uh, izvrševanje teh pravic. Afriška listina je bila sprejeta strani tistih, ki so ignorirali pravila vladavine prava. Številne določbe afriške eh, listine so pravzaprav eh, prepisane iz splošne deklaracije človekovih pravic, recimo člen dve afriške uh, listine je pravzaprav prepis prvega odstavka uh, splošne deklaracije človekovih pravic, tretji člen afriške listine je pravzaprav prepis sedmega člena splošne deklaracije človekovih pravic, kot boste tudi sami gotovili. Torej, enako velja tudi za druge člene in postavili, da se je marsikaj pač prepisalo oziroma prilagodilo, ko se je pripravljala Afriška konvencija. Potem pisci splošne deklaracije, kot pravic René, Kassan in drugi, so uh, torej obravnavali človekove pravice in ukrepe za izvajanje pravnih instrumentov. Afriška listina je pomemben prispevek k tej pravni univerzalnosti, ko gre za zagovarjanje človekovih pravic. Saj razvija tudi afriški pogled na to. Tretje ideje je med bogato sodelovanje med afriškimi organi in organi Združenih narodov to sodelovanje je bilo um, potrebno in nujno, kajti države so se zavezale k sodelovanju z Združenimi narodi. Torej, prav tako uh, se ukvarjamo. Eh, danes z vprašanji, kot so okolje in tako naprej. In za vse to potrebujemo regionalne mehanizme za sodelovanje z družbenimi narodimi. In recimo vprašanje uporabe uh, dronov in potem recimo vprašanje, kako definirati pravico do izražanja vprašanje uh, vsega tega v času interneta. Splošna deklaracija človekovih pravic je temeljni navdih, ko gre za izvršljivost človekovih pravic v Afriki. Člen 47 uh, eh, nalaga Afriški uniji izvrševanje človekovih pravic v Afriki. In te pravice izvirajo iz splošne deklačljake pravic. Treba je zagovarjati te pravice in te pravice so tudi eh, zapisane v instrumentih, ki iz, iz, izvirajo iz te deklaracije. Lahko se naučimo tri stvari. V prvem osnutku mednarodne splošne deklaracije človekovih pravic je bil člen 20, ki je govoril o pravic reakciji do peticije in komunikacije. Še danes o tem govorimo. Druga stvar, obstaja tudi osnutek člena, ki je potem zavržen, ki ga je predlagal Reneka Sa, ki je predstavljal sistem pravnega in upravnega varstva. V Afriki imamo še naprej to načelo in ga uporabljamo. In tretja stvar, ki se moramo naučiti, je to, da v členu, ki ni bil upravljen v deklaraciji, je bil še en člen, ki je zahteval, uh, naj, oziroma ki je omogočil državam članicam, da lahko sprejmejo dodatne konvencije kot dopolnilo. Mi pa pravzaprav takrat nismo ustvarili nič boljšega, vendar to nam omogoča za izvajanje uh, človekovih pravic in to pomaga torej, tudi uh, drugim regionalnim uh, organizacijam pri njihovem delu. Hvala. Najlepša hvala, profesor Lumbu, za prikaz afriške perspektive. Zdaj pa da bi besedo Katarčina Gada Prace. Izvolite. Najlepša hvala, Tudi za naš urad je velika čast, da smo bili povabljeni na to pomembno praznovanje, ampak danes ne želim govoriti o tem, kaj počne urad za demokratične institucije in človekove pravice pri OVSE, ampak bi se raje osredotočila na drugo vprašanje, ki ste ga zastavili temu krogu govornikov, namreč kako doseči širši krog javnosti in jih ozavestiti o pomenu človekovih pravic govorila bomo o percepciji človekovih pravic in o tem, zakaj moramo biti na to pozorni. Eh, ne bom o tem govorila samo zato, ker sem po izobrazbi psihologinja, ampak zato, ker menim, da gre za temeljno vprašanje za vse regionalne in mednarodne organizacije. Običajno mislimo, da je pomembno samo tisto, kar ljudem povemo o univerzalnih človekovih pravicah, ampak bistveno je tisto, kar slišijo in kar razumejo. Prvo, o čemer bi želela govoriti in kar je že bilo omenjeno, je, da moramo univerzalnim človekovim pravicam nadeti obraz, človeški obraz. Tu je znani citat Elena Roosevelt ob desetletnici, ki je bil že večkrat omenjen, tako da ga ne bom ponavljala. Uh, Naj vas samo opomnim, da pravi, da no, univerzalne človekove pravice nima nobenega pomena, če nima pomena za posameznika v njegovem lastnem svetu. In imamo raziskave, ki to potrjujejo. Obstajajo raziskave Združenega kraljestva, kjer so preučevali zaznavanje človekovih pravic in eh, približno 40 odstotkov ljudi je Eh, bilo zmedenih, eh, ker niso vedeli, kako se človekove pravice navezujejo na njihovo življenje. Ampak ko so to spoznali, so postali podporniki človekovih pravic. Potem je tu še vrsta študij z področja politične psihologije, ki kažejo, da ljudje, ljudi zanimajo posamezniki niso pa zelo sočutni, kadar so stvari predstavljene v nekem abstraktnem žargonu ali v velikih številkah. Za večje število ljudi, ko gre, manj verjetno je, da bodo ljudje sočutni in eh, to se spremeni že, če govorimo o eni osebi ali o dveh. Eh, in tu gre za. Um, z zmanjšano občutljivost. Eh, in ravno zato je pomembno, kako pojasnimo, zakaj so standardi človekovih pravic pomembni za vsakega posameznika, kaj dejansko pomenijo in kako se povezujejo s vsakodnevnimi zgodbami in zadevami, ki ljudi zanimajo. Mislim, da moramo prenehati uporabljati abstraktni jezik in velike besede. Naj vam dam za primer, da eh, dokument. Eh, angažiranje deležnikov v eh, osredinjenje človekovih pravic. To je samo citat. Če ste iz tega razbrali, da si želimo, da bi ženske imele več možnosti in pravic, vam čestitam. In, eh, govorimo o velikih številkah, o milijonih ljudi, ki so izpostavljeni rasizmu in eh, v takem kontekstu ne moremo pričakovati, da bodo ljudje sočutni. Potem je tu pretirana specializacija človekovih pravic, ko temu pravimo ko govorimo o človekovih pravicah, mora edini, edina kvalifikacija za to biti, da gre za človeka, kajti univerzalnost pomeni, da imajo vsi ljudje pravico do vseh pravic in njihovega uresničenja. Ampak, ko formuliramo svoje sporočila, pogosto govorimo o pravicah žensk, pravicah manjšin, pravicah migrantov, kot da bi bili. Ti ljudje kakorkoli drugačni od ne žensk, ne manjšin, ne migrantov. In zaščita človekovih pravic ranljivih skupin je ključnega pomena in to terja naše stalne prizadevanja. Ampak kako specializiramo svoje sporočile in govorimo o človekovih pravicah specifičnih skupin, dajemo vtis, da človekove pravice pripadajo samo posameznim skupinam in potem ne moramo biti presenečeni, če ljudje pravijo, zanimajo vas samo Romi in migranti, ne pa mi. Poleg tega se pogosto specializiramo na posamezne pravice, naprimer pravico do eh, udeležbe v družbi, do veroizpovedi in tako dalje. Ne govorimo o nekem univerzalnem kontekstu in s tem vzbujamo vtis, kot da so te pravice ločene od vsega drugega in kot da so človekove pravice lahko selektivne. Tisti, ki napadajo okvir človekovih pravic, zelo hitro izrabijo te vrzeli. Eh, pravijo, da predstavljajo avtentičen glas večine običajnih ljudi in predstavljajo človekove pravice kot oviro pri zavarovanju te večine pred eh, grožnjami, kot jih zaznavajo specifične skupine. Njihovi argumenti se glasijo, da so nekatere človekove pravice pomembnejše od drugih, da je možno selektivno uveljavljanje pravic, da je mogoče sprejemati kompromise pri pravicah določenih ljudi, zato da zaščitimo pravice drugih skupin. Potem Eh, so tu še negativne potrditve, ki jih ustvarjamo. Eh, veliko smo slišali o prikazu pozitivnih zgodb o človekovih pravicah in mislim, da res potrebujemo več takih kolektivnih prizadevanj. Kdorkoli pozna eh, projekt Gapminder dr. Roslinga, ve, da večina ljudi, od študentov, akademikov, globalnih voditeljev in tako dalje, ugotavlja, da se pojavljajo negativni trendi in da ne zaznavajo napredka. To je zaradi njihove osebne pristranskosti, zaradi pristranskosti, ki izhaja iz izobraževanja, ki nam nas polni z dejstvi in neanalitičnimi sposobnostmi. Potem pa so tu še informacije iz medijev, ki se osredotočajo na tisto, kar je neobičajno ali negativno. Eh, poleg tega, če dokazi potrjujejo mnenje nekoga, potem se to mnenje okrepi, ampak uh, zgodi se tudi obratno. In eh, to je tako imenovana pristranskost potrditve, ko torej poskušamo eh, razbiti mite o človekovih pravicah, se zgodi to, da si ljudje zapomnijo mit, ne pa argumente, s katerimi smo ga poskušali spodbijati. In kadar predstavljamo slaba, oziroma slabo prilagojena sporočila, ponavadi potrjujemo že obstoječe predsotke. Samo zato, ker ljudem damo podatke in logične argumente, to še ne pomeni, da bodo spremenili svoje vedenje. V to zmoto se pogosto ujamemo. Dejavniki, ki vplivajo vplivajo navedeni, so zelo kompleksni in en od glavnih gonil eh, človekovega delovanja so človekove vrednote, ki smo jih pogosto omenjali. Raziskave kažejo, kakšne vrednote ali simboli lahko mobilizirajo delovanje za človekove pravice in kateri dejavniki Eh, spodkopavajo to podporo, ampak vendarle v organizacijah pogosto delujemo na tak način, kot da se iz kognitivne psihologije ne bi ničesar naučili. Večinoma se osredotočamo samo na negativne vidike, govorimo o kršitvah človekovih pravic, o izzivih za zaščito človekovih pravic In seveda so te rešitve in izzivi zelo realni in prav je, da o njih govorimo, vendar pa ne govorimo enako intenzivno o dobrih primerih napredka, o dobrih primerih zaščite človekovih pravic. Naprimer, pri nedavnem streljanju v Pittsburghu so vsi, večina regionalnih in eh, mednarodnih organizacij, eh, Eh, izrecno obsodila to grozljivo dejanje, kar je upravičeno, ampak dva dni kasneje se je skupnost v Pittsburghu zbrala in zbrala več kot 100 tisoč eh, dolarjev za judovske žrtve v tej skupnosti. Šlo je za izreden izkaz solidarnosti, eh, ki je ravno tako podlaga za univerzalno deklaracijo človekovih pravic, ampak nihče jih ni pohvalil za ta način, kako so izkazali svojo solidarnost. S tem, ko govorimo predvsem o negativnih tonih, ko je govor o človekovih pravicah, ne vede ustvarjamo vtis, eh, da človekove pravice pomenijo težave. Namesto, da bi se odzivali na potrebo ljudi po varnosti in upanju, hranimo njihove strahove in tisti, ki so nagnjeni k eh, negotovosti, bodo lahko žrtev populistov, ki, ki se navezujejo na te strahove živimo tudi v nevarnih časih, ko smo vsi eh, prenasičeni s človekovimi pravicami in kar naenkrat imamo občutek, da vsi tarnamo zaradi malenkosti in nihče ni več pozoren. Eh, nastaja vtis, da nihče ne more ničesar več ukreniti, ker so stvari tako problematične in to vodi v cinizem in nedelovanje. In pa še zadnja točka. E, zdaj, ko govorimo, smo v neki ogromni dvorani, v kateri odmeva. In eh, ta odmev moramo izkoristiti za to, da eh, ustvarimo širšo realnost o univerzalnih človekovih pravicah. Ampak dokler se ne premaknemo iz svoje zone vdobja, nam to ne bo uspelo. Strokovnjaki, eh, misleci, organizacije. Eh, Verjetno veste, da se imenujete tudi e, urad za konference in seminarje, ampak e, vendarle, morda se temu smejite, bi pa to morala pravzaprav biti budnica. Prenehati se moramo e, sredotočati na promocijo svojih organizacij, na mesto, da bi se osredotočali na skupno vizijo človekovih pravic. Obstaja študija, ki temu pravi arhitektura govora odkrila je, da čeprav uporabljamo prave ključne besede, angažma, dialog, sodelovanje, usklajevanje, pa 80 odstotkov virov organizacij gre za eh, distribucijo informacij od zgore na vzdolj o organizacijah samih. Za zaključek pa naj eh, predstavim še predlog, tega, kaj bi se zgodilo, če bi prihodnje leto, leta 2019, namesto da bi organizirali še eno konferenco ali seminar, eh, vsaka od naših organizacij dala na stran ta sredstva, eh, zbrala ta denar in se skupaj osredotočila na to, kako bolje predstaviti eh, sporočilo o univerzalnosti človekovih pravic. Hvala. Thank you, Ms hvala lepa, gospa Gada Prace, za to jasno sporočilo. Zdaj pa bi dal besedo svoji rojakinji, gospe Beate Rudolf, izvolite. Najlepša hvala, ekscelence, spoštovani kolegi in kolegice. Veliko veselje mi je, da sem lahko z vami ob eh, tej obletnici deklaracije človekovih pravic. Eh, Mrsikaj se je zgodilo od sprejetja te deklaracije leta 1948, prihaja pa tudi do nekega udarca na račun mednarodnega okvira za človekove pravice. Spregovorila bi o tem, kako mednarodne institucije spodbujajo univerzalnost eh, in zaveze človekovim pravicam, hkrati pa zagotavljajo tudi eh, lokalni vidik eh, in prispevajo k temu, da se človekove pravice prenašajo v prakso. Pred 70 leti po dveh svetovnih vojnah je mednarodna skupnost v univerzalni deklaraciji spoznala, da mir, pravičnost in razvoj so mogoči samo na podlagi spoštovanja človekovih pravic, ki so univerzalne narave in neotuljive eh, od njihovih imetnikov. V naslednjih desetletjih so bili sprejeti zavezujoči instrumenti in Eh, govorili, dobili smo standarde za temeljne eh, vrednote in svoboščine. Pred 20 leti je bilo na Dunaju ugotovljeno, da je potrebno narediti več za to, da se bodo eh, človekove pravice prenašale tudi v prakso. In Zato so potrebni mehanizmi odgovornosti in boljši mehanizmi izvajanja. Vse države so bile pozvane naj spremljajo in poročajo o izvajanju človekovih pravic na, na nacionalni ravni ter naj spodbuja kulturo človekovih pravic. Eh, države naj bi spremljale razmere, poročale člo, eh, svojim parlamentom, Eh, opozarjale na kršitve, te kršitve prijavljale pred eh, mednarodnimi in nacionalnimi sodišči in obravnavale pritožbe posameznikom. Eh, Naprimer, Filipinsko združenje institucij je organiziralo tudi zbiranje dokazov in na ta način prispevalo k večji odgovornosti in preprečevanju človekovih pravic mednarodni priznani standardi za nacionalne mreže institucij so pariška načela, ki so bila sprejeta pred 25 leti. Eh, zdaj eh, je tudi obstoj organizacije skladne s pariškimi načeli eh, pomemben kazalnik 16. razvojnega cilja oziroma cilja trajnostnega razvoja. Te organizacije eh, se akreditira vsakih pet let na podlagi pariških načel, preverja se njihova neodvisnost, eh, učinkovitost in odgovornost ter pluralizem. Skupaj pa te organizacije skupijo, eh, tvorijo globalno zavezništvo institucij, ki se združujejo v štiri regionalne mreže. Te organizacije predstavljajo most med nacionalno in mednarodno ravnjo, eh, izvajajo mednarodne standarde človekovih pravic, gre pa pravzaprav za nacionalne akteri, ki razumejo lokalni kontekst. In eh, s tem, ko izvajajo in eh, spodbujajo človekove pravice, prispevajo tudi k preprečevanju kršitev. Eh, Naprimer, kenijska mreža je ugotavljala, kje bi utegnili izbruhniti konflikti tekom volilne kampanje, pri čemer se je zanašala na podatke lokalnega prebivalstva, ki jih je prijemala preko SMS sporočil in se lahko tako hitro odzvala. Torsne institucije torej eh, omogočajo hiter odziv ter hitro ukrepanje. Prav tako te organizacije prispevajo k delovanju regionalnih okvirov eh, mrež. Eh, Evropska mreža Enri ima naprimer status stalnega opazovalca eh, pri usmerjevalnem odboru eh, sveta za človekove pravice. V Ameriki so njihove organizacije tudi prisotne v ameriški. Eh, komisiji za človekove pravice. Afriška mreža je razvila smernice za institucije na področju spremljanja oziroma preverjanja izvajanja priporočil Afriške unije. V Aziji in eh, na tihomorskem območju eh, organizacije tesno sodelujejo z Komisijo ASEANA za človekove pravice. Gospe in gospodje, te organizacije igrajo pomembno vlogo tudi pri doseganju širših delov družbe, ko gre za pomembna vprašanja povezana s človekovimi pravicami. Ob 70. obletnici Univerzalne listine o človekovih pravicah smo priča udarcem na račun človekovih pravic. Poraz populizma eh, je spodbudila nastanek neke zgodbe, ki ni naklonjena človekovim pravicam. Države zapuščajo eh, obstoječe sisteme, eh, kohezivnost mednarodne skupnosti je pod vprašanjem. Prav tako so pod vprašanjem tudi mednarodni standardi, ter eh, ravno zato je potrebna toliko močnejša nadzorna vloga mednarodnih mrež. Eh, te mreže so pomemben del mednarodnega sistema in izvajajo oziroma uveljavljajo nacional, eh, mednarodne standarde. Hrati pa približujejo te standarde tudi eh, lokalnim skupnostim in na ta način prispevajo k večjemu prevzemanju odgovornosti na nacionalni oziroma lokalni ravni. To vrstne mreže tesno sodelujejo tudi z državnimi akteri in civilno družbo, vključno zagovorniki človekovih pravic. Ko je šlo za nedavno marakeško delega, deklaracijo, eh, so se tudi te mreže oglasile eh, in spregovorile o tem, kako vzpostaviti eh, mrežo za zgodnje opozarjanje in kako okrepiti vlogo lokalnih akterjev. Enega od načrtov so objavili ravno danes, eh, to, dobite to brošuro dobite ob vhodu, eh, kakje pa najdete tudi informacije o tem, kako spodbujajo govornike človekovih pravic po eh, vsem svetu in v državah. Eh, mreže nacionalnih organizacij eh, so ključne pri uveljavljanju eh, Evropske listine človekovih pravic ter sodelujo tudi z evropskimi delegacijami drugot, pripravljajo poročila o napredku in izvajajo skupne projekte v sodelovanju z Evropsko unijo. Gre za verodostojne akterje znotraj obstoječih mrež, eh, ki eh, omogočajo dialog in tudi samostojno delujejo znotraj svojih pristojnosti. Vloga teh organizacij je priznana tudi v trenutnem akcijskem načrtu, Eh, kjer je predvideno tesno sodelovanje s temi organizacijami. Evropska unija te organizacije podpira, podpira njihovo skladnost s pariškimi načeli. Eh, in jih eh, varuje, kadar so ogroženi, kot se naprimer trenutno dogaja na Filipinih in v Sierra Leoneju. Ne gre samo za politično podporo. Evropska unija pomaga tudi pri izgradnji zmogljivosti za to vrstne mreže, vključno z pomočjo preko Evropske mreže ENRI. Vsekakor pa bi bilo sodelovanje lahko še močnejše. Eh, tudi prav tako bi sodelovanje teh mrež lahko v večji meri institucionalizirali ter jih bolje vključili naprimer v redne revizije na ravni OZN in v druge procese. Tako bi zagotovili, da se do, že doseženi uspehi ne bodo izgubili in zato pričakujemo da bo vloga teh organizacij kot partnerjev priznana tudi v novih akcijskih načrtih kajti imajo ključno vlogo pri spodbujanju človekovih pravic in vladavine prava. Sodelovanjem mrež nacionalnih organizacij za človekove pravice ter drugih akterjev lahko podpiramo nacionalno izvajanje mednarodnih standardov človekovih pravic, kot, kot je to predvidevala Univerzalna deklaracija pred 70 leti skupnim delovanjem lahko zagotovimo, da bo multilateralni sistem postal realnost, eh, pri čemer eh, lahko zagotovimo sodelovanje vseh imetnikov pravic eh, in uspešno delovanje mrež na vseh ravnih. Gandri, Enri in vse druge mreže so pripravljene na sodelovanje za to, da bi cel svet poenotili v spoštovanju in izvajanju univerzalnih človekovih pravic. Hvala. Dank, Najlepša hvala, profesor Rudolfova. Sedaj pa sledi še zadnja govornica, profesorica Palmater iz Toronta iz Kanade. Izvolite pozdravljeni. Prihajam iz suverenega na, eh, teritorija Mikmaki, ki je danes del Kanade in naj povem, da mi je v veliko čast, da sem bila povabljena na, to, na ta dogodek. Posebno čast mi je, da sem tukaj in veseli me, da ste eh, bili pripravljeni prislih, prisluhniti pripadnici avtohtonega naroda, zato da vam lahko predstavim svoj pogled na človekove pravice v globalnem kontekstu. Pogosto se osredotočamo na vse napredek, ki je bil dosežen, slavimo eh, zakonodajo in vse tisto, kar imamo, kar nam omogoča, da se počutimo lagodno, da se lahko sprostimo v tem območju ugodja. Ampak pri tem pogosto postanemo manj eh, pozorni na to, kar se dogaja ljudem po državah po vsem svetu. Eh, povsem človeško je, da želimo slišati dobre zgodbe in da si nekako kar eh, samovoljno zatiramo oči pred tistim, kar je slabše. Vendar pa eh, tu so sporočila zagovornikov človekovih pravic in organizacij po vsem svetu, ki niso namenjena samo vladam in tistim, ki želimo prepričati, da se nam pridružijo. Tu je še drugi vidik teh sporočil. Gre za eh, to, da želimo mobilizirati avtohtona eh, ljudstva, da se zauzamejo za svoje pravice. Eh, in da stvari spremenijo na konkretni ravni, zato da bodo eh, njihove skupnosti imele upanje, kaj da upanja ni, eh, obstaja samo visoka stopna samomorov. Upam, da eh, bo vse več držav, ki bodo pripravljene nastopiti kot eh, vzor, ne samo, da opozarjajo na to, kaj so že dosegle, ampak tudi na to, s čim se še soočajo, kje še imajo težave. Zato bom spregovorila o Kanadi. Kanada, kot veste, je ena od največjih in najbogatejših držav na svetu. Prisotna je v vseh mednarodnih forumih, kjer poudarja, kako predana je multikulturalizmu, raznolikosti, eh, enakosti med spoloma. Imamo zakonodajo o človekovih pravicah v vseh provincah, imamo nacionalni okvir, sodelujemo v vseh eh, telesih Združenih narodov. Eh, imamo tudi svojo stavo in eh, svojo listino temeljnih pravic, ki ščiti eh, pravico do svobodnega tiska in potem, kar je morda malo unikatno, imamo tudi zapise o, oziroma imamo tudi določbe o varovanju pravica tohtonega prebivalstva in na vseh lestvicah eh, glede enakosti in spoštovanja človekovih pravic, smo na vrhu seznama. In posebno razumljivo je, da ljudje želijo priti v tako državo. Ampak, če govorimo o pravicah avtohtonih eh, ljudstev, Kanada pade z eh, vodilnih mest na. O, 48 ali celo 63 mesto in se uvrsti za države, kot so Čile, Argentina ali Hrvaška. To je precej drugačno od običajne slike in nekateri celo pravijo, da je Kanada mm, nekako sama po sebi eh, kontradiktorna. Eh, zagovarja je med vodilnimi zagovorniki človekovih pravic hkrati pa vrsto pravic sama krši. Kaj ti pravzaprav eh, Kanada skoraj nima zakonodaja o človekovih pravicah, ki ne bi bila kršena, ko gre za pravice avtohtonih ljudstev. Tako da včasih je potrebno biti specifičen in govoriti o pravicah zelo specifičnih skupin. Avtohtono ljudstvo predstavlja samo pet odstotkov prebivalstva v Kanadi, ampak. Eh, Več kot 20 odstotkov teh ljudi nima dostopa do čiste pitne vode, kljub temu, da je država zelo bogata. Uh, ogromno teh ljudi je brezposelnih, v nekaterih eh, je, je brez domcev, uh, eh, ponekud je ta delež celo 80 odstotni. Uh, Že leta eh, se pri teh ljudeh beleži najvišja stopna kroničnih bolezni, nesreč in glavni vzrok smrti naših mladih je samomor. In že 25 let imajo tohtona ljudstva najvišjo stopno samomora kako je to mogoče in zakaj nihče o tem ničesar ne ve. Za ženske in otroke so stvari še hujše. Več kot 60 odstotkov eh, družin avtohtonih ljudstev živi v revščini. In delež avtohtonih prebivalcev v zaporih je eh, nesorazmerno visok. Eh, največ je v zaporih eh, mlajših deklet v nekaterih zaporih 60 odstotkov eh, zapornic predstavljajo mlade eh, predstavnice avtohtonih ljudstev eh, in ta delež eh, še hitro narašča. Eh, Kaj pa, naprimer, umorjene ali eh, pogrešane ženske? Več kot 4000 jih je pripadnic avtohtonih ljudstev in to je nekaj, česar nišče ne bi načeloma povezoval s uh, eh, Kanado. Uh, te ženske in deklice so med poglavitnimi žrtvami trgovcev z ljudmi. Uh, ugrabljajo jih in uh, z njimi trgujejo, eh, zato ker to ostane pravzaprav skoraj stotno nekaznovano. In hvala Bogu, da obstajajo zagovorniki človekovih pravic kot Amnesty International in Human Rights Watch, ki nam stojijo ob strani in opozarjajo svet na te razmere. Če ne bi imeli teh mednarodnih mehanizmov, uh, bi bili naši glasovi neslišani. Že desetletja poskušamo prepričati Kanado, da naj ukrepa, ampak eh, samo po zaslugi delovanja različnih eh, odborov in eh, mednarodnih organov in teles ki so nam prisluhnili, ki so opozorili na to, kar se dogaja, ki so podali svoje priporočila in se eh, obrnili z njimi na Kanado, se stvari lahko spremenijo. In ravno zato menim, da so globalni mehanizmi ključni, kajti gre za humanitarno krizo. In čeprav mrsikdo meni, da je to samo del kanadske kolonialne dediščine, da to sodi v zgodovinske učbenike, pa se to dogaja danes. Isto, kar se je dogajalo v preteklosti, prisilna sterilizacija se dogaja še danes. Naše eh, ženske in dekleta še naprej sterilizirajo in to so zadeve, za katere bi menili, da so v razvitem svetu že davno pozabljene. Tu je tudi vrsta pozitivnih primerov. Veliko je kritikov v Združenih narodov in drugih mednarodnih mehanizmov, ker eh, nimajo izvršitvenih eh, mehanizmov, ker nimajo vojske, ki bi to uveljavljala. Ampak, eh, če, prime, če vzamete primer Central eh, Lovelace iz 70-ih let, ko Kanada ni hotela spremeniti zakonodaje o diskriminaciji, so to dosegli Združeni narodi, ki so povedali, da gre za resno uh, kršitev mednarodne konvencije o državljanskih pravicah. Eh, to ni odpravilo vse diskriminacije, prišlo pa je do eh, radikalne spremembe, ki ne bi bila mogoča, če ne bi na to opozorilo mednarodno telo, ki je reklo, da pač taka obravnava avtohtonih ljudstv ni sprejemljiva. Podobno že desetletja poskušamo prepričati Kanado najprej išče. Eh, primere izginulih eh, žensk in deklet iz avtohtonih ljudstev. Eh, na solidarnost smo naleteli samo v Mehiki in drugih državah, kjer so taki primeri tudi ostali, ostajali nepreiskani. Številni organi, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, pa so začeli opozarjati na to, da gre za resno kršitev temeljnih pravic uh, Eh, avtohtonih žensk in da bi Kanada morala eh, izvesti preiskave in do spremembe ni prišlo takoj. Ampak, ko so se ta poročila vrstila, je končno Kanada sprožila preiskavo, ki je trenutno še v teku. To se nikoli ne bi zgodilo brez mednarodnih eh, neodvisnih mehanizmov, ki so nam dali glas. In ravno zato bi vas vse pozvala, pozvala celotno Evropsko unijo, da bodite pozorni na kršitve človekovih pravic, ki se dogajajo v drugih državah. Ne gre samo za tiste države, ki se pojavljajo v eh, novicah, v medijih. Tu so tudi vaši, vaše zaveznice, vaše partnerske države. Morda se vam zdi, da vas kršitve avto, pravic avtohtonih ljudstev v Kanadi ne zadevajo, pa vas, kajti gre za globalen koncept in gre za globalno družino. In, eh, uh, vsi moramo biti odgovorni kot, uh, in, kot posamezniki. Uh, morda nam to ni všeč, ampak vendarle uh, gre za globalno družino in ravno zato morajo države same uh, med seboj ena od druge terjati odgovornost, kajti to koristi vsem. Pomislite na trgovinske sporazume. Uh, Eh, po svetu. Kanada, na primer, eh, krši pravice avtohtonih ljudstev zaradi eh, trgovinskih sporazumov, morda lahko to koristi vam, vendar pa po drugi strani to povzroča smrt in uničenje v avtohtonih skupnostih. Ne dovolite, da Kanada, ZDA ali katerakoli druga država eh, trdi, da se brigajte sami zase, ko gre za človeško dostojanstvo, za človeško življenje, je to nekaj, kar zadeva nas vse. In prepričana sem, da lahko skupaj to zagotovimo. Ne gre za to, ali koliko zakonodaje imate, eh, kako. Z, uh, V zakonodaji opredeljujete človekove pravice, gre za to, kaj dejansko počnete, gre za to, eh, kaj ljudem nudite. In zato sem prepričana, da moramo vsi delovati v globalni skupnosti, Eh, in eh, nikakor ne smemo popuščati in dopustiti, da bi šlo pri človekovih pravicah za tekmovanje v priljubljenosti. Če eh, se te pravice spodkopavajo za nekoga, se spodkopavajo za vse. Najlepša hvala. Hvala, profesor Pamater. Hvala za ta uh, prikaz perspektive avtohtonih ljudstv Verjetno veste, da je naš pododbor za človekove pravice obiskal eh, Kanado, ravno se pripravljajo prva poročila. Gospe in gospodje, deset čez sedem moramo končati, kajti čaka nas še en dogodek, 25 minut imamo za vprašanje in odgovore. Štirje so zaprosili za besedo, dve minuti dobi vsak, potem pa bomo imeli čas, da bodo naši govorniki odgovorili na to, kar so slišali. Začela bo Barbara Lohbihler. Izvolite. Hvala, predsednik. Za gospoda Garcijo imam komentar. Samo da boste vedeli, da je naš parlament zelo uporabil vaše delo v zvezi z feminicidi oziroma feminicidas. Vi ste javnost opozorili na to in to je bila osnova, na kateri smo mi upravljali svoje delo, kajti zdaj govorimo o tem, kako bi lahko pomagali drug drugemu. In še profesor Goelumbu, pred nekaj leti smo nekateri obiskali Afriško unijo. in v Afriški uniji so institucije na področju človekovih pravic šipkejše, tudi kar zadeva preprečevanje sporov, naprimer. Slišali smo tudi, da je za civilno družbo in za nevladne organizacije težko dobiti dostop do organov za človekove pravice v Afriški uniji. Zanima me, ali se je to spremenilo od takrat. Pa še nekaj? Gospa Bensuda je govorila v prejšnjem delu konference. In uh, mednarodno kazensko sodišče je bilo deležno kar nekaj kritike. In afriški voditelji so rekli, da ne želijo, da bi njihovi voditelji morali biti na sodišču v Evropi, ampak si želijo, da bi imeli podobno sodišče tudi v Afriki. Zanima me, ali delo napreduje, ali je zdaj to ustavljeno, ker se je toliko afriških držav umaknilo. Hvala, gospa Lokbihler. Divja Olteano iz eh, organizacije za zaščito verskih svoboščin. Izvolite. Hvala, tukaj sem. gospe in gospodje. Mi smo brati in sestre v tem, da smo ljudje. Hvala Evropski uniji za prizadevanje na področju človekovih pravic, pa tudi OVSE, Svet Evrope in OZN imajo vlogo pri tem. Sam zastopam organizacijo, ki je bila ustanovljena leta 1946 in gospa Roosevelt je bila prva časna predsednica. Povedati želim, da moramo braniti drugega bolj kot sebe. Če bomo tako postopali, bomo ščitili mir in družbo. Gospa Roosevelt je že od začetka to govorila. Dejala je, da je temeljne človekove pravice preprosto razumeti, svoboda zavesti, svoboda veroizpovedi in tako naprej. Svoboda do zasebnosti doma in podobne so lahko razumljive pravice. Zagotoviti moramo pravo smer, da bo svet šel v pravo smer. Da, gospe in gospodje. Skupaj moramo spodbuditi svobodo veroizpovedi in svobodo misli ter svobodo združevanja. Tako bomo poskrbeli za temeljne pravice, ki jih v družbi lahko ustrezno zaščitimo. Moje vprašanje za vas je naslednje. Kako lahko poskrbimo, da pomisleki v zvezi z nacionalno varnostjo ne bodo vplivali na manjšine, begunce in migrante? Vlada v vzhodnji Evropi, neka vlada, pripravlja zakonodajo na področju verskih manjšin pod pretvezo nacionalne varnosti. Kaj lahko storimo? Evropa, vem, da si prizadeva po najboljših močeh. Hvala. Hvala lepa. Ačen Akena iz eh, mreže državljanov v Afriki. Izvolite. Hvala. Hvala za besedo. Vprašanje imam za gospoda Lumba. Kako bi v Afriki lahko poskrbeli za človekove pravice, še posebej za marginalizirane skupine, kot so skupina LGBTIQ? Vlade se izogibajo odgovornosti na področju človekovih pravic. Homofobijo so spremenile v orožje. Egipt in Ruanda, na primer, po diplomatski poti napadata komisijo in pravice LGBTI v Afriki. Uporabljata besedo afriške vrednote, kot da afričani vsi podpirajo to razčlovečenje. Afriška civilna družba je zagotovila nekaj prostora pri komisiji in to je zdaj ogroženo. V Tanzaniji, naprimer, pa so človekove pravice pod pritiskom. Ne govorim samo o, o predstavnikih skupnosti LGBTI, ampak tudi o drugih. Zanima me, kaj lahko storite vi in Afriška komisija za to, da bi zagotovili človekove pravice in dostojanstvo za vsakega Afričana. To je zapisano v mednarodnih dokumentih in instrumentih. In gospod komisar, kako bomo zaščitili afriške ranljive skupnosti? Hvala. Ho, hvala, gospa Akina. Eno izjavo bomo še slišali, gospod Osman iz Nacionalne unije somalijskih novinarjev. Hvala lepa. Sem Oman Farug Osman, prihajam iz Somalije. Vesel sem, da sem tukaj, kajti v Somaliji se borimo proti kulturi stigmatizacije in delegitimizacije zagovornikov človekovih pravic. Prizadevamo si za svobodo izražanja in svobodo združevanja. Jaz prihajam iz Zveze novinarjev in moja država je najbolj nevarna država za novinarje. Vesel sem, da je komisar Remi danes med govorniki. Zanima me, kakšne sinergije lahko razvijemo kajti pri nas vlada kultura stigmatizacije in delegitimizacije. To se dogaja pri nas, v Afriki, pa tudi v Latinski Ameriki. Remi in Joel, kakšne sinergije lahko tukaj razvijemo? Hvala tudi Evropskemu parlamentu za to, da ste sprejeli resolucijo o razmerah na področju človekovih pravic v Somaliji. Govori se o stigmatizaciji novinarjev, sindikalistov in tistih, ki si borijo za človekove pravice v moji državi. Hvala. Hvala lepa in hvala za lepe besede na koncu. V zvezi z našim delom v Somaliji. Končati moramo do sedmih zaradi tolmačev. Tudi oni imajo pravico do delovnega časa. Pet vas je, dve minuti vsak. Začeli smo z moškimi, zato bomo šli zdaj v drugo smer. Najprej bodo dobile besedo ženske. Gospa Rudolf, želite besedo? Hvala. vprašanje gospoda iz Zveze za zaščito verske svobode. Govorili ste o problemu nacionalne varnosti za omejevanje človekovih pravic. Ne gre samo za verske mačine, gre za druge mačine, migrante ali kritike vlade. In ni enotnega odgovora. Mi kot institucije poskušamo vplivati. Dajmo nasvete in pri teh nasvetih zagovarjamo načelo sorazmernosti in izpostavljamo diskriminatorne učinke in pristope. Pozivamo pa tudi k temu, da se oceni zakonodaja, da se presodi vpliv, naprimer. Francozi imajo nacionalno komisijo za človekove pravice in ta komisija je izvajala te ocene v času izrednih razmer v Franciji. Ko je šlo za nacionalno varnost in to je imelo tudi vpliv na manjšine. Prav tako sprožamo postopke pred sodišči, tudi pred ustavnimi sodišči, ampak to je pravna plat. Po drugi strani pa moramo seveda sodelovati tudi z družbo, zato da nasprotujemo temu pristopu, češ da so nekatere skupine nevarne. Tudi politike opozarjamo na odgovornost, ki jo imajo v javnem diskurzu, zato da so zadeve jasne. Ljudi opozarjamo tudi na to, kakšne urednote stojijo za človekovimi pravicami. Prav tako opozarjamo na to, da je treba razumeti posamezne vidike in na koncu še nekaj. V moji državi me je pomirilo to, da so na ulice šli ljudje, 250 tisoč jih je bilo pod lojtro na Twitterju nedeljivi. To je zelo pomembno. Hvala. Gospa Garda Phadze, izvolite. Dva komentarja imam. Prvič, svoboda prepričanja, svoboda veroizpovedi in varnost. Pripravili smo dokument, v katerem govorimo prav o tem. Torej, kje je meja, do katere je mogoče uporabljati argument varnosti in kje se začne pravica do veroizpovedi. Na to upozarjamo vlade, zato pa potrebujemo politično voljo. Zdaj pa še druga točka, sinergije, to je bilo omenjeno že prej. Mislim, da obstaja veliko manevrskega prostora za izboljšave. Lahko bi se učili drug od drugega, lahko bi izvajali kolektivne ukrepe, kajti če delujemo izolirano, smo pač manj učinkoviti. Hvala. Hvala. Gospa Palmater, natančno sem vam prisluhnil, danes dopotem sem se vrnil iz Kanade in tudi sam sem želel dodati vprašanje. Kritični ste bili do razmere za avtohtono prebivalstvo. Zanima me, ali so se zadeve spremenile, odkar je na oblasti nova vlada, ali je po vašem mnenju vse po starem. Hvala za vaše vprašanje. To je najpomembnejše vprašanje, ki ga slišim, kajti razlika je res velika. Prejšnja vlada nas je obtoževala, da ogrožamo nacionalno varnost in tako naprej. Mi, avtohtoni ljudje no, ta premijer pa vse pove tako, kot je treba. Podpira avtohtono prebivalstvo, pravi, da bo zaščitil pravice in tako naprej, ampak zadeve se samo slabšajo. Izpostavil bom še nekaj v zvezi z, nacio bom še nekaj v zvezi z nacionalno varnostjo in uh, mednarodnim terorizmom. Pod to pretvezo se omejujejo naše temeljne pravice pod Harperjem so v Kanadi sprejeli zakonodajo, ki sploh ni bila namenjena boju proti mednarodnemu terorizmu. Vsak v Kanadi, ki ovira diplomatske odnose gospodarstvo ali ima vpliv na infrastrukturo, je bil cilj in to je bilo namenjeno proti avtohtonemu prebivalstvu. Mi smo vedno protestirali miroljubno in neoboroženo. Edini, ki so kadarkoli umrli, so umrli na naši strani, zato ker so jih ubili vojaki ali policisti. Protiteroristična zakonodaja pri nas je tako vsežna, da trati pravice avtohtonih ljudi. In opozorili smo jih, da se to lahko razširi tudi na nje. Vsi moramo biti zaskrbljeni zaradi tega. Besede niso dovolj, nažalost in tudi pri tem premijeju lahko to vidimo. Sodišča pravijo, da ne sme pustiti cevovodov skozi zaščitena ozemlja. On potem pravi, da je to v nacionalnem interesu. V Kanadi imamo problem in druge države morajo prisluhniti, kajti to vpliva tudi na prostotrgovinske sporozume. Hvala. Hvala. Gospa Palmater, gospod Garcia, izvolite. gospa Boulder v zvezi z medameriškim sistemom. Feminicidijo ste omenjali. Vaš komentar me je spomnil na pomemben element v zvezi z delom mednarodnih organizacij na področju človekovih pravic. Gre za sodelovanje držav. Mednarodne organizacije lahko dosežejo kar želijo doseči, le če sodelujejo tudi zadevne države. Primer, ki ga omenjate, zadeva primer iz leta 2009. Medameriška komisija je sprožila primer proti Mehiki zaradi regionalnega problema. Sodišče je odločilo proti Mehiki. Ugotovili so mednarodno odgovornost in določili so tudi, da se to ne sme ponoviti. Mehika je morala sprejeti določene politike, da se ta kazniva dejanja kaznujejo. Mehika je del konvencije, je sprejela konvencijo in priznava tudi jurisdikcijo med ameriškega sodišča. Samo 20 ameriških držav je priznalo jurisdikcijo tega sodišča, čaka nas torej še veliko dela pri tem, da spodbujamo priznavanje jurisdikcije. To je delo, ki ga morajo opraviti Evropski parlament in drugi parlamenti po diplomatski poti. Lahko bi bili še bolj učinkoviti tudi v Kanadi, kajti Kanada ni podpisnica ameriške konvencije in zato tudi ne priznava jurisdikcije medameriškega sodišča. Hvala. Hvala lepa. Na koncu še gospod Lumbo. Izvolite, kar nekaj vprašanj je bilo naslovljenih na vas. Ja, težko bo, ker sem dobil tri vprašanja in ne vem, če mi bo uspelo v dveh minutah, ampak tako pač je. vprašanje glede zmogljivosti institucij, ki se ukvarja človekovimi pravicami eh, in ki ne bi eh, prinašale otipljive rezultate. Mislim, da gre tu predvsem za medorganizacijsko vprašanje, ampak eh, mi pravzaprav delujemo v Adisab PEBI kot uh, Afriška unija, uh, ampak uh, vendarle, ko gre za človekove pravice, gre za širšo mrežo organizacij, ki pa vendarle beležijo pozitivne rezultate. Nevladne organizacije, o tem ste spraševali, imajo status opazovalca, ki pa je občasno tudi ogrožen. Eh, no, potem je tu tudi načrt, da bi vzpostavili aprijsko sodišče za človekove pravice, ki bi eh, imelo širše območje oziroma bilo pristojno za širše eh, področje kot to, kar poznamo doslej. Potem pa še vprašanje LGBT. Eh, moram priznati, da eh, tisti zagovorniki človekovih pravic, ki se ukvarjajo s tem področjem ali s tistim, tisti, ki delajo s temi skupini, eh, s delimi skupinami, imajo resne težave zaradi afriških vrednot. Zdaj veste, o čem govorim. Uh, Eh, no, ko, ko je govor o afriških vrednotah, moram sam reči, da te niso nikjer tako zapisane. Vem pa, da so te skupine uh, pogosto. Uh, soočene s težavami. Kar pa zadeva najboljši pristop sodelovanja med regionalnimi organizacijami, uh, Eh, te bi lahko eh, prispevale k eh, boljšemu delovanju zagovornikov človekovih pravic, ampak vem, da je ta mreža precej razdobljena in tu lahko samo Eh, gledamo, kaj vse počnejo eh, različne mednarodne organizacije, ki govorijo o pravicah v Afriki, pri njih bi se lahko države navdihovale in eh, iskale rešitve, kako se lotiti vprašanja človekovih pravic v Afriki. Vsekakor pa bi bilo dobro, da bi spoznali, da zagovarjanje človekih pravic samo po sebi ni zločin. So, Hvala lepa, gospe in gospodje. Hvala vsem za prispevke. Mislim, da je vsem jasno, da so institucije zelo pomembne za zagovarjanje človekovih pravic, ampak storiti je treba še več za to, da poskrbimo, da bomo res zagotovili zaščito človekovih pravic po svetu. Hvala lepa za organizacijo tega dogodka, zdaj pa vas vabim na malce sprostitve na tretjem nadstropju bo Heidi Hautala odprla razstavo na temo človekovih pravic v prostoru Hudo Menuhin, v zgradbi PHS pa bo tudi koncert. Hvala lepa še enkrat za udeležitev in lep večer. Super.